Lep popovden vam želim, gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi. Prosim, da se usedete. Eh, spoštovani poslanci in poslanke v Evropskem parlamentu in v nacionalnih parlamentih, prosim, da se usedete in prosim za vašo pozornost. Dobro bi bilo, da začnemo, ker imamo malo časa na voljo malo časa in zato moramo paziti na čas. Zlasti s pričo dejstva, da imamo dve delovni seji danes popovdan, eh, sejo tri o varstvu podatkov in vprašanjih kazenskega pregona in štiri o Eh, četrta seja nadzorniki in upravljavci podatkov v zasebnem sektorju in na področju zaposlovanja. Pred eh, razpravami, ki jo bodo vosili, vodili gospod Dimitrios Drucas in Sean Kelly, bomo slišali uvodne izjave, pozdravni nagovor podpredsednice Evropske komisije Vivian Reding. To je komisarka pristojna za pomembni portfelj temeljnih pravic in pravosodja. Ona je tudi ključni akter v komisiji, ki prevzema inicijativo pri obeh eh, predlogih, torej direktive in uredbe o varstvu podatkov, o katerih eh, smo govorili danes dopovdan in o katerih bomo še govorili popovdan in jutri. Torej, eh, podpredsednica eh, Redingova bo imela uvodne besede in potem bomo imeli tudi možnost vsega, za razpravo. Torej, tisti, ki želite zastaviti vprašanja, prosim, da dvignete roko, da vidimo, da zapišemo vaša imena in po njeni predstavitvi bomo mi odprli razpravo za čim več poslancev. Gospa Redingova, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta naj vam tudi najprej povem, eh, kako impresiven se mi zdi dnevni red, ki ga je pripravil Evropski parlament. Eh, tu gre dejansko za dobro delovno agendo. Tu vidimo, katere stvari so eh, potrebne. In kako morajo pač poslanci poskrbeti za varstvo podatkov po eni strani in eh, za delovanje gospodarstva po drugi strani. To je treba združiti, pa naj gre na evropski ali na nacionalni ravni. Današnja razprava je začetek nove faze, novega obdobja na področju varstva podatkov. Zanimive so tudi teme, ki ste jih izbrali za vašo razpravo, kajti te eh, teme so srčika pravil o varstvu podatkov. Tu gre torej za temeljna pravila varstva podatkov posameznikov, razvoj gospodarstva, potem izzivi, ki izhajajo iz kazanskega pregona in potem pa tudi. Eh, vlade, ki morajo poskrbeti za doslednost, učinkovitost. Vse to so ključna vprašanja in sedaj moramo tudi poiskati odgovore na zastavljena vprašanja. Tema, ki ste jo izbrali, oziroma teme, ki ste jih izbrali, eh, so idealne. Eh, boljših ne bi mogli izbrati. Treba je namreč poskrbeti za zaupanje v globaliziranem svetu. Veste, da izhajajo evropska pravila o varstvu podatkov iz eh, leta 1995, eh, se pravi iz eh, časov pred internetom. Samo en odstotek uh, uh, prebivalstva je bil po, uh, vezan z internetom in Izumitelj Facebooka je bil star osem let eh, in poznaje je dejansko nastala eh, nova ekonomija. Osebni podatki so postali zelo pomembna dobrina in eh, Trg s podatki raste za 40 odstotkov vsako leto, se pravi, podatki so valuta digitalne ekonomije ekonomije in za vsako valuto velja, da potrebuje prost pretok, če naj bi bila uspešna in reforma varstva podatkov naj bi omogočila uh, vse to. In sicer želimo eh, ista pravila za celotno notranji trg in vi tudi veste, da je prosti pretok valute odvisen od uh, zelo dragocene dobrine in to je zaupanje. In samo na podlagi zaupanja bo uh, ta valuta uspešna in zaradi tega morajo biti seveda tudi uh, podatki biti ustrezno varovani. E, torej, 70 odstotkov naših državljanov meni, da e, podjetja uporabljajo njihove podatke za druge namene, eh, kot eh, so bili zbrani. In če ne bomo obrnili tega trenda, če ne bomo imeli zanesljivih, doslednih pravil, s katerimi bodo naši podatki postali bolj varni, eh, cenejši, bomo zgubili zaupanje potrošnikov in zašli bomo v velike težave, kajti digitalni notranji trg se ne bo razvijal, kot bi se lahko. In dejstvo pa je, da imamo tu velike eh, možnosti za rast na tem področju. Pomislimo na primer eh, računalništvo v oblaku, cloud computing. Eh, tudi tu nastajajo nove možnosti in to vpliva na BDP v višini tisoč milijard evrov do 2020. Se pravi, tu gre dejansko za uh, visoke številke in mi želimo pospešiti pravzaprav razvoj v Evropski uniji, želimo odpraviti ovire in ena izmed uh, ovir izstopa. In uh, to je uh, mišljenje ljudi, da uporaba tehnologije prinaša nova tveganja. In govorim o ljudeh, govorim o državljanih, ki skrbijo za osebne podatke in o poslovnežih, ki se bojijo prekinitve poslovanja in podobno. Glavna ovira torej je vprašanje zaupanja in tega se moramo lotiti. In ravno zaradi tega sem tudi eh, predlagala reformo pravil o varstvu podatkov in če bomo eh, hoteli razvijati to digitalno eh, področje, potem moramo delovati hitro. Čestitkam odboru Libe, da je izbral. Eh, to temo za eh, letošnje medvladno eh, srečanje in eh, izpostavili ste seveda tudi zelo ambiciozen koledar, gospod Rucas in gospod Albrecht sta to izpostavila in to nam daje namreč zaupanje, da nam bo uspelo doseči politični dogovor o reformnem svežnju do konca irskega predsedstva pod eh, pogojem seveda, da eh, ciprsko predsedstvo stvari dobro pripravi. In eh, zaradi tega tudi pozdravljam drugi delovni dokument in veselim se tudi že naslednjega osnutka, ki ga bomo dobili v naslednjih mesecih. Na podlagi tega bomo lahko še pospešili naše razprave. Rada bi vam tudi zagotovila, da komisija popolnoma podpira uh, Eh, delo na eh, teh dokumentih, podpiramo parlamente, podpiramo svet, vsi skupaj moramo poskrbeti za to, da bodo naši, eh, naša pravila o varstvu podatkov kos izzivom 21. stoletja. In potem pa imamo nekaj točk, zastavili ste nekaj vprašanj. In uh, dobili ste pisne odgovore na vaša vprašanja, vendar, če dovolite, bi izpostavila to ali ono točko, ki je zelo pomembna. Vi kot predstavniki nacionalnih parlamentov uh, menite seveda, uh, da je pomembna povezava med reformnim svežnjem in nacionalno zakonodajo. In čudite se morda, da smo predlagali uredbo in ne direktive. Naj bom zelo jasna glede tega. Predlagam, uredbo, zaradi tega, ker samo na ta način lahko dosežemo naše cilje, samo na ta način lahko preprečimo fragmentacijo na enotnem trgu in samo na ta način lahko zagotovimo učinkovito uh, izvajanje pravil o varstvu podatkov povsod. Direktiva uh, iz leta 1995 uh, eh, je imela za posledico 27 različnih setov pravil, eh, ki so včasih kontradiktorna in vse to lahko prenese nepotrebna eh, finančna bremena in veliko birokracije. In to seveda ogroža konkurenčnost evropskih podjetij. Evropska podjetja se namreč že leta in leta pretožujejo zaradi težav in stroškov, ki jih imajo, eh, zaradi tega, ker morajo uporabljati 27 različnih setov pravil na notranjem trgu. In uredbe se pa neposredno izvajajo in zaradi tega ne bo prihajalo do fragmentacije, prišlo bo do eh, pravne eh, varnosti, gotovosti, imeli bomo usklajena pravila, to pomeni notranji trg, ki bo odprt in brez meja. Zavedam se tudi razprave, o obdelavi podatkov na zasebnem in na javnem sektorju. In zavedam se tudi vprašanja, ali naj bi tu bile kakšne razlike. Že v direktivi 1995 ni bilo razlikovanja eh, med eh, zasebnim in javnim sektorjem in eh, mi tudi sedaj nismo bistveno spreminjali obstoječe pravne situacije razlika eh, med eh, zasebnim in javnim tudi ni jasna. Prehodi niso jasni in eh, tehnološke spremembe razlikovanja še otežkočajo. Naj vam razložim, kaj se zgodi, če javni organ eh, da osebne podatke v oblak ki, in je te podatke eh, dobil od eh, zasebnega eh, Eh, podjetja, kje se začne javno, kje zasebno, kako oboje združiti, to je prav gotovo zelo zanimivo vprašanje za pravnike. Nikakor pa to seveda ni eh, jasno zastavljeno za eh, podjetja. Kakršnokoli razlikovanje tu ne bi bilo Eh, upravičeno. Obstajajo pa seveda primeri, ko je diferencijacija upravičena. Javni organi, ki eh, obdelujejo podatke na podlagi javnega interesa in ne naprimer na podlagi soglasja. Pomislimo na vprašanje obdavčitve. Eh, in to pomeni uredba opredeljuje področja, kjer je drugačen pristop upravičen, vendar javni sektor mora uh, slediti istim uh, načelom, se pravi uh, privacy by design, uh, omejitev glede na namen, uh, ustrezno zbiranje minimalno potrebnih podatkov in podobno. To so ista pravila, ki veljajo za zasebni in za javni sektor in nikakor ne smemo uh, stvari vzeti um, za, za garantirane. In, uh, Zaradi tega pač morajo biti stvari zapisane v zakonodaji. In tu bodo v tem sektorju tudi nacionalni parlamenti igrali svojo vlogo. Uredba opredeljuje tudi področja, ki so zelo občutljiva na nacionalni ravni in eh, ki so prepoščena nacionalni zakonodaji. Pomislimo na naslednje. Kako bomo uravnovesili varstvo podatkov in svoboto izražanja? Eh, Eh, zaradi kakšnih javnih interesov je obdelava podatkov legitimna. Dokler eh, država eh, spoštuje seveda osnovna načela, bo seveda lahko ustrezno sprejemala zakonodajo, naprimer na področju pravice in svobode izražanja. Torej, tu so opredeljena področja, ki so pomembna za države članice, in tu bodo pač države članice imele še naprej določeno odgovornost. Nacionalni parlamenti tudi sprašujejo, kakšna bo vloga komisije in uh, nacionalnih organov. Torej, kar zadeva vlogo komisije, se povsem zavedam, da je bilo izraženih veliko skrbi zaradi eh, števila pooblastil, naprimer, da lahko komisija sprejema delegirane akte ali pa eh, eh, izvedbene akte. Naj izpostavim, to uredbo smo zavestno zapisali neutralno, naj vam povem, težko je zapisati uredbo, to je zelo težaven postopek in mi ne moremo vsakič spreminjati uh, uredbe, ko se spreminja tehnologija. To pomeni, da je ta uredba tehnološko neutralna. Mi moramo spremljati tehnološki razvoj in ga ne smemo ovirati. Uh, uredba mora biti dovolj fleksibilna, kar zadeva uh, nove tehnologije, nove prakse in podobno. In zaradi tega imamo pač ta pooblastila glede sprejemanja delegiranih aktov, izvedbenih aktov in podobno. To pomeni, treba je zagotavljati, eh, da eh, bo možna prilagoditev na tehnološke spremembe tudi v prihodnje in ne bo treba s spre, stalno spreminjati uredbe in Lizbonska pogodba tu, pa tudi omogoča sprejmanje delegiranih aktov na tej podlagi in za te razloge. No, lahko se načeloma ne eh, strinjamo z delegiranimi akti. No, vendar mi imamo različne tipe delegiranih aktov in o tem se lahko pogovarjamo. Lahko seveda pregledam obseg in število delegiranih eh, aktov in če zakonodajalci menijo, da je treba omejiti število delegiranih aktov na eh, najbolj potrebne akte, naprimer, ko je pač treba uvajati tehnološke spremembe, eh, potem bi seveda zelo rada slišala eh, vaše mnenje o teh predlaganih pooblastilih, povejte mi, kakšne bi lahko bile alternative. Naj vam eh, pomagam eh, pri tem razmišljanju, da bi eh, postavili, če želimo zapisati natančna pravila v zakonodajnem besedilu, nimamo nič fleksibilnosti, nič pravila, prožnosti. Če prepustimo preveč elementov državam članicam, eh, ne omogočamo eh, enakih pravil v celotnem enotnem eh, trgu. Potem tretjič, sektorski pristopi bi zakomplicirali zakonodajo in je ne bi poenostavljali. In četrtič, kodeksi vedenja ne zadoščajo za preprečevanje fragmentacije. torej kot varuh eh, pravim eh, tudi, da bom zelo natančno pregledala delegirane akte in bom preverila, ali so res potrebni in ali ne bi mogli poiskati kakšne druge rešitve. Drugi element, kakšen je odnos med komisijo in eh, nacionalnim organom za varstvo podatkov. Nacionalni organ bo uh, hrbtenica uh, za izvržbo teh pravil. To je zavestna izbira. Kajti mi bi se lahko odločili tudi drugače in sicer lahko bi se odločili za uh, en centraliziran organ za celoten notranji trg. Jaz sem se odločila proti temu. Odločili smo se, da odgovornost prepustimo nacionalnim organom za varstvo podatkov, ki bodo uskladili svoje delo in tu bo tudi obstajal dosleden mehanizem eh, med posameznimi organi. Na ta način eh, se bo tudi eh, okrepila teža njihovega mnenja in s tem bomo tudi zagotovili harmoniziran eh, pristop do vseh eh, vprašanj, ki imajo nek evropski pomen, eh, naj gre tu za posamezne primere ali pa za splošna vprašanja in skupaj bodo pa tudi okrepili svojo moč intervencije in poleg tega Eh, bodo lahko tudi primerjali svoje strokovno znanje. Konec koncev bo 1500 eh, strokovnjakov za varstvo podatkov po celotni Evropski uniji eh, obravnavala ta vprašanja in predstavljali bodo pravo težo in moč v razpravah z vlado, s komisijo in tudi s trgovskim svetom. Vloga komisije je pa tu tudi zelo jasna. Gre za eh, eh, vlogo zadnjega izhoda. Komisija je tu samo pravzaprav res eh, v skrajni sili in komisija bo ukrepala, če je vloga, Eh, dvomljivo, ali so odločitve nacionalnih organov eh, v skladu z evropskimi eh, pravili in v primeru, da prihaja do nedoslednosti med posameznimi organi. No, veste, da obstajajo podobni pristopi tudi na sektorju telekomunikacij in ta uh, pristop je dobro deloval. Komisija nikakor ne namerava biti uh, neka, uh, nek super organ za varstvo podatkov. To ni naša naloga in ne sme biti naša naloga. Organi za varstvo podatkov bodo sami razpravljali o uh, Eh, teh eh, posameznih primerih. Samo, če bi posamezna, posamezni primeri eh, zbujali splošna vprašanja, bo posegla komisija in morda bo pač komisija tu delovala kot nek sodnik, vendar to bo izjema in ne pravilo. Potem pa še eno vprašanje. Uredba Direktiva. Moje mnenje in tudi mislim, da eh, mnenje parlamenta je, da je treba obeh eh, sklepati kot v svežnju. Eh, svoboda in varnost sta pravzaprav dve plati medalje in tu je treba dejansko oboje hkrati obravnavati, zato da bi reformirali pravila v Evropi o varstvu podatkov po dveh eh, letih posvetovanj eh, z deležniki in organi iz eh, držav članic smo ugotovili, da rešitve iz okvirne odločbe niso zadovoljivo. Mi imamo celo vrsto pravil, imamo veliko različnih pravnih instrumentov in jasno je, da vse to ne olajšuje izmenjave informacij med državami članicami. Torej, izhajamo iz uh, okvirne odločbe iz leta 2008, ki jo bo nadomestila uh, direktiva in uh, potem se tu seveda zastavlja vprašanje uh, čezmejne uh, Eh, komunikacije. Tu ste spraševali, zakaj nismo pač povezali notranje komunikacije z čezmeno komunikacije. Mi smo seveda dolgo govorili s ljudmi iz prakse in ugotovili smo, eh, da imajo prav. Organi eh, kazenskega pregona, policija pravijo, da ne razlikujejo med čezmeno obdelavo podatkov in notranjo obdelavo podatkov. Eh, in ni log, ne ve se, ali ne bodo pač podatki iz eh, ene države članice tudi predmet izmenjave čez mejo in dejansko ni mogoče eh, razlikovati med enim in drugim v vsakodnevnem delu. Naprimer, podatkovna baza na področju kazenskega pregona bo vsebovala osebne podatke zbrane na nacionalni ravni in tudi tiste, ki jih je eh, organ prejel od eh, drugih držav članic. In neučinkovito bi bilo, če bi imeli dva, eh, dve podatkovni bazi za te podatke, ker pač sodijo skupaj in tudi ne bi bilo smiselno, da imamo različna pravila glede varstva podatkov za podatke, ki se nahajajo v eni podatkovni bazi. Torej, eh, razlikovanje med notranjim, domačim in čezmenjim obdelovanjem podatkom je umetno in ker imamo pač ta skupni prostor eh, eh, pravosodja, je pač tako, da velja, da je recimo osumljena oseba dosti krat vsega, iskana v dveh državah, je predmet um, naloga za prijetja v drugi državi, je v ekrisu in eh, tu seveda eh, policisti, ki posegajo po teh podatkih, niti ne vedo, ali gre za eh, notranji podatek ali čezmejni podatek in zaradi tega smo pravzaprav poslušali organe kazanskega pregona in nismo razlikovali med enim in drugim tipom podatkov. In eh, naš cilj pri vsem tem je poenostavljanje, eh, neproblematična izmenjava informacij in dobro sodelovanje na področju kazanskega pregona. Nekateri eh, parlamenti so menili, da bo treba zaradi vsega tega spreminjati mednarodne eh, sporazume, ki so jih eh, podpisali pred eh, začetkom valjave uredbe in direktive. In menijo, da eh, Eh, se bo zastavil problem nekompatibilnosti teh sporazumov. No, tu je pogodba posem jasna. Države članice so dožne zagotoviti kompatibilnost dvostranskih eh, sporazumov s pogodbo in zakonodajo skupnosti. Naj citiram, eh, sprejeti morajo vse potrebne ukrepe, da odpravijo nekompatibilnost, ki so jo ugotovili. Toliko piše pač v zakonu. Kako pa to izvajati v praksi? E, pogoj za medsebojno zaupanje med državami članicami je seveda, da se e, pogodbe izvajajo in različna pravila za e, tretje države v različnih eh, državah članicah ne olajšujejo sodelovanja. Bolj protektivne eh, države ne morejo pač eh, ponujati podatkov manj protektivni državam in podobno, vendar mi želimo seveda neproblematično izmenjavo podatkov v varnostne namene. Seveda bo potrebno pregledati eh, obstoječe sporazume in to predstavlja določeno administrativno breme in zaradi tega predvideva direktiva petletno obdobje za pregled teh sporazumov in to je bistveno dlje kot dvoletno obdobje za izvedbo in prenos direktive. Eh, in potem imamo seveda izjeme za eh, prenose podatkov, ki jih je treba takoj storiti. Gre za vitalni interes ali pa za eh, preprečevanje eh, hude grožnje za javno varnost. Tu seveda ne veljajo restriktivna pravila. Eh, operativne potrebe eh, moramo pokriti ustrezno tudi v prihodnosti. Predsednik postaja živčen, gleda na dnevni red, torej gospod predsednik, jaz se bom tukaj ustavila in z veseljem bom odgovorila na vprašanja v zvezi z drugimi točkami, o katerih nisem spregovorila. Hvala lepa. Hvala, komisarka Redigova. Prav imate. Danes v dopodanskem času Eh, smo se držali časovnega okvirja in eh, danes eh, popovdan bi se tudi morali tega držati. Preden bomo prešli na dva naslednja panela, ki sta še na vrsti, moramo imeti krok vprašanj in odgovorov. Prijeli smo šest želja za javljanje in sedaj vprašanje, Omejujem čas za vsakega govornika na dve minuti. Prosim, da poveste svoje v dveh minutah. Eh, prvi je na, vrh, na vrstu gospod Boling, predstavnik švedskega Rikstaga. Hvala. Predsedujoči, hvala eh, za možnost, da razpravljamo eh, o teh vprašanjih. Vår nuvarande reglering på detta område No, ko govorimo o direktivi in o obstoječi zakonodaji na področju, o katerem ste govorili, govorili ste o sklepu iz leta 2008, ki ureja obdelavo osebnih podatkov v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja. No, v nasprotju s tem, kar imamo v trenutno veljavni okvirnem sklepu, pa predlog direktive predvideva možnost izmenjave podatkov med državami članicami. V Riksdagu, torej švedskem parlamentu, se nam zdi, da na tej ravni v resnici ni eh, res upoštevano načelo subsidijarnosti. Govorimo namreč o obdelavi podatkov na nacionalni ravni in po našem mnenju bi bilo treba vse to urediti na mm, nacionalni ravni, eh, v nacionalni zakonodaji v skladu z načelom subsidijarnosti. Sicer lahko pride tudi do odstopanj od eh, nacionalne zakonodaje za ravnanje v kazenskih zadevah. Okvirni sklep se naj bi začel izvajati 20. novembra 2010, torej se izvaja zelo malo časa in sedaj je še prezgode, da bi lahko karkoli zaključili na tej podlagi, da bi rekli, ali je ta okvirni sklep dejansko učinkovit ali ne. Zanima me, kaj menite o tem. Eh, hvala. Naslednji na vrsti je predstavnik nemškega Bundestaga, gospod eh, Reichsmann. Hvala lepa. Najprej bi eh, želel povedati, da podpirate to, kar nam tudi ustreza, eh, namreč, da bi imeli eh, zelo visoko harmonizacijo na visokem nivoju, kajti veste, da pri nas v Nemčiji je ustavno sodišče že povedalo, da vedno takrat, ko so nacionalni eh, varstveni nivoji pod. Torej, znižani se bo uprlo. In sta pa dve vprašanji, ki se navezujeta, kako eh, in v čem vidite neposredno povezavo med eh, nadaljnim postopkom um, uredbe in direktive za var, varstvo podatkov in izmenjavo podatkov eh, med pravosodjem in policijo. Kje vidite povezave in ali je možno, da se oboje realizira postopoma z različnimi časovnimi koraki. Drugo vprašanje eh, se pa nanaša na mednarodne eh, pogodbe in konkretno in mednarodne postopke, konkretno vprašanje, kaj, eh, kako je to povezano z pogodbo, ki ga ima Eh, Evropska unija z ZDA in drugimi, kako je z Safe Harbor eh, pogodbo eh, in podatki v tem kontekstu, kjer se podatke prenaša recimo v ZDA in se potem te podatke obdeluje tam naprej. In tretje vprašanje se nanaša na to, kako vidite, Eh, vprašanje pristanka. Kaj ti um, ni treba dati izključnega uh, pristanka na vsak. Uh, korak, ampak na osnovno, osnovna pripravljenost mora biti podana. In potem pa vseeno ostaja še Eh, možnost, da se upremo eh, temu in ali ne bi bilo dobro prej točno razmejiti, kakšen postopek je kje mišljen, da bi bilo to nesporno. Po našem mnenju bi bilo dobro eh, obdržati visoko raven, cela vrsta vprašanj ostaja, kjer bomo lahko zadevo podprli, ampak seveda so tudi nekatere stvari še vprašanja. El Sedaj pa dobi besedo gospod Pedro Gomez de la Sierra iz eh, španskega parlamenta. Najlepša hvala in hvala, da ste mi dali možnost, da se oglasim, pa tudi za pobobudo za današnje srečanje. Sam bi želel podati svoje razmišljene, ki je povezano tudi z enim vprašanjem in sicer gre za dvom o tem, da bi se mm, okvirna zakonodaja iz te uredbe, iz predloga uredbe še razširila in sicer na dostop do osebnih podatkov s strani države, osebnih podatkov, podatkov v gospodarski družbi in tako naprej. E, ampak moje vprašanje se nanaša bolj na odsotnost ureditve vprašanja zasebnih podjetij, v katerih se strokovnjaki, profesionalci ukvarjajo z raziskovanjem in v tem okviru pridobivajo informacije ter tudi izvajo preiskave ob uporabi in na podlagi pridobljenih osebnih podatkov. Tako da uh, mislim, da bi morali biti nekoliko bolj ambiciozni od okvira, ki ga predstavlja predlog uredbe in predvideti tudi nek okvir dejavnosti za to vrstna podjetja. In najprej bi bilo treba razmišljati o možnosti, da bi se vzpostavil neke vrste register ter eh, možnost upravnega nadzora nad njegovo uporabo in po drugi, Mm, drugič, po našem mnenju, bi bilo treba tudi določiti načela za delovanje pri dejavnosti teh strokovnjakov. Naprimer, načelo nujnosti oziroma potrebe, torej v kolikšni meri je res potrebno dostopati do določene baze podatkov na to načelo namena, načelo sorazmernosti in tako naprej. Torej, po našem mnenju tukaj manjka ureditev določene panoge dejavnosti, ki za svojo dejavnost, torej za svoje raziskovalne namene, uporablja razne baze podatkov in tudi osebne podatke. In sedaj gospod Ensju, ki je uh, poslan, poslanc v Evropskem parlamentu poti. Hvala lepa, gospa eh, Redingova, za vaše predavanje oziroma za vaš eh, uvod. Eh, Masi kaj, kar ste tukaj predstavili, tudi podpiramo in bomo tudi poskušali to uporabiti v novi zakonodaji. In sedaj bi želel. En element posebej izpostaviti, ki je po mojem mnenju izredno pomemben, namreč varnost bank podatkov, eh, kjer eh, so zelo senzibilni podatki shranjeni. Obstoja nova direktiva na tem področju, ki se ukvarja z tem vprašanjem in eh, o tem. In zatem smo harmonizirali kazni, kazenske sankcije na področju informatike. In uh, sedaj se ukvarjamo tudi z harmonizacijo tistih uh, Eh, ki, eh, torej kazni za tiste, ki ne upoštevajo teh eh, postopkov in zelo moramo paziti na varstih bank podatkov in zato imam vprašanje za gospod Reding, ali ni zdaj skrajni čas, da paralelno k temu še razmislimo o splošni varnosti podatkov, tudi o prevenciji in borbi pre, torej napado na bank podatkov. Gospod eh, Konstantin, gospod Konstantin Fonuc, eh, hvala, gospod eh, predsedojoči, hvala. Gospa podpredsednica, za uvodne besede popolnoma se strinjam z vami, da zaupanje v varstvo podatkov je nujno potrebno za napredek in za digitalizacijo. To je tudi pogoj, da se uporablja tudi forum shopping in še marsikaj eh, drugega eh, in da se prekine to uporabo. Eh, ta mm, uredba predstavlja veliko možnost pravzaprav, ki se odpira. Ampak vprašanje v zvezi s tem paralelno imamo tudi direktivo za varstvo podatkov, ki vstopajo je tudi v nasprotju z varčnostjo pri podatkih. E, paralelno k temu postopku e, teče tudi e, napor, da, zaradi, da bi civilno, civilne državne, državni organi in drugi dobili zadostno zaupanje v eh, delo tukaj v eh, Bruslju in eh, za varovanje podatkov ali ne bi bilo potrebno tudi v teh postopkih in zakonodaji, ki se zdaj pripravlja, upoštevati možnost podkopavanja varnosti. <clears throat> Najlepša hvala, gospa Redingova. Jaz bi vas želela vprašati naslednje. Zakaj Imamo sedaj v parlamentu na mizi predlog direktive o urejanju podatkov potnikov. In o tem razpravljamo še preden se bo sprejel ta sveženj eh, zakonodaje o varstvu podatkov, uredba in direktiva. Veste, da je sama direktiva, ki jo omenjam, precej občutljive narave. Veste, da eh, sta nadzornik eh, Evropske unije ter delovna skupina v skladu z 29. členom proti. Eh, vsi pravijo, da gre tukaj za boj proti terorizmu in eh, boj proti organiziranemu kriminalu. To je kot neke vrste dižnik, pod katerega lahko skrijemo prav vse. Vendar pa. Mm, se ne zdi, da bi ta direktiva res izhajala iz dogovora, ki ga imamo z druženimi državami. Tudi ne gre za to, da bi bilo to vključe, eh, povezano samo z eh, združenim kraljestvom, ki tako pogosto izvaja opting out. Tukaj pa gre za nek, eh, neko zakonodajo opting in o kateri parlament evropski razpravlja, ne da bi bil v razpravi tudi v nacionalnih parlamentih. Gre za izredno občutljive podatke potni potnikov e, in letalske družbe so tiste, ki bodo odločile, kam posredovati in komu te podatke, kdo spremlja koga in zakaj in tako naprej. Torej, tukaj imamo kršitev pred seboj. Nacionalni parlamenti o tem niso razpravljali. V nacionalnih parlamentih e, se ni sprijela zakonodaja s tem v zvezi. Tukaj so tudi predstavniki nacionalnih parlamentov in ali ne mislite, da bi tako občutljivo vprašanje morali obravnavati v nacionalnih parlamentih in ali ne mislite, da ne kaže, kaže sprijemati direktive o tako občutljivem področju, o katerem v nacionalnih parlamentih ni bila še rečena nobena beseda. In sedaj je komisarka Renikova. Morda lahko nekaj poveste o časovnem okviru, če je možno, da odgovorite tudi v naslednjih desetih minutah. Ali vidite, kako to deluje? Ko boste to poskušali razpravljati doma s svojimi ministri, boste slišali odgovor. Ampak eh, da, vi ste pravzaprav glavni. Ehm, vprašanje eh, o tem, kaj smo storili. Torej, direktivo smo eh, spremenili v uredbo in sicer zato, da bi preprečili fragmentacijo in da bi imeli eno pravilo za en kontinent in da za ta skupni trg, enotni trg, da bi vsa podjetja tam enotno delala in da vedo naši državljani, da so podatki varni in zaščiteni. Uh, kjerkoli pride do napada na podatke znotraj Evropske unije. Z okvirnim eh, sklep eh, nismo Eh, postopali enako. Namreč eh, spoznali smo in priznali, da eh, okvirni sklep, ki upošteva različne vedike, recimo tudi vedike, kazenski pregon, sodne organe in tako dalje, eh, vključuje eh, veliko nacionalne eh, senzitivnosti in občutljivosti in te stvari je treba urediti z nacionalnimi zakoni in to je možno urediti samo z direktivo. V tem tiči tudi razlog, zakaj smo poskušali zaščititi subsidijarnost in vprašanje subsidijarnosti in da ne bi pri tem zašli v spor z nacionalnimi um, kazenskimi zakoni in zakonodajo. Zato smo tukaj ostali pri direktivi. In eh, Želim vam tudi povedati, da nova Lizbonska pogodba mm, pri eh, varstvu podatkov ne dela razlike med javnim, zasebnim, eh, poslovnim. Eh, in podobnim izvajanjem zakona. Torej, eh, varnost podatkov za individualce je zaščitena in eh, tako na tem področju in tudi listina o temeljnih pravicah vidi tukaj horizontalno raven. In eh, kar se pa tiče ravni eh, varstva na, v različnih eh, državah, individualnih državah. Ali smo upoštevali le to, ali ne bi bilo morda bolje, da se loči uredbo od direktive. Zelo jasno sem že povedala, tudi zaradi horizontalne oblike um, tako uh, pogodbe kot tudi listine, da ni mogoče, da se na, v enem eh, združi tako individualno pravico posameznika in da to ne velja na drugem področju. Tako v direktivi kot uredbi uh, imamo torej svežen in, in je treba uh, to ohraniti v svežnju. Da, uh, poskušali smo v uredbi vključiti e, predlog, na katerega vpliva največja stopnja e, zaščite v državah e, članicah, ne pa najnižja raven, kajti prepričani smo, da zaščita in varnost osebnih podatkov mora biti izredno močne izoblikovana. Izoblak Eh, nič se ne bo spremenilo na področju eh, varnega eh, zatočišča, kar se pa tiče pristanka. To je temelj obdelave podatkov. Toda, to mora biti pravi pristanek, to mora biti informiran pristanek, ne sme biti implicitni pristanek. To je tudi pristanek zelo jasno opredeljeno v uredbi. Kar se tiče specifičnih vprašanj um, zasebnega raziskovalnega dela, um, že samo vprašanje kaže, da ni mogoče v uredbi zelo jasno razlikovati med uh, zasebnim in javnim. Zaradi tega, ker um, se oba mešata in to redno mešata. Tudi poročevalci, eh, tudi, ki tukaj sedijo, so slišali vprašanje in potrebno je okrepiti uredbo eh, prav za to specifično uporabo. Prepričana sem, da eh, poročevalci bodo to ustrežno upoštevali. Vaše vprašanje je tudi okrepilo moje argumente na tem področju. Ne smemo razlikovati med zasebnim in javnim. Prav zaradi tega, ker podatki morajo biti eh, zaščiteni v obeh primerjih, zlasti eh, ko zasebno eh, prehaja v javno in tudi v obratnem primeru. Eh, za osebne in občutljive podatke ali bi morali poskrbeti za močnejše garancije. Eh, kibernetski napadi so realnost in eh, vse države članice, pa tudi naši partnerji na drugih kontinentih gradijo in gradimo svoje možnosti za borbo proti tem eh, kibernetskim napadom. Eh, toda vedno znova se dogaja, da kriminal eh, poseže še naprej in si še nekaj novega zmišlja. Lahko pa vam zagotovim, da skrbimo zelo hitro in v zelo velikem obsegu za to, da bi nekaj takega preprečili. Forum shopping, na primer, je tudi eden izmed razlogov, zakaj bi bilo eh, napačno v zasebnosti, eh, torej na zasebne sektore nadaljevati za direktivo, kajti eh, neko pravilo ni mogoče na različne načine razlagati in obstoja tudi mehanizem doslednosti, ehm, tudi v zvezi z nacionalnimi regulatorji. Zdaj, ehm, Eh, morajo vedeti in uh, kaj delajo njihovi kolegi uh, in lahko se usedejo skupaj in poskrbijo za interpretacijo, ki bo uh, ustrezala. Uh, ki bo ustrezala vsem v prihodnjih forum shopping, eh, naj ne bi, bil, eh, ne bi bila več oblika možna brez ustrezne eh, ureditve. Foradsdaten špajherung. To bom odgovorila v nemščini, zaradi tega, ker to je nemška zadeva. Ehm, ne bom. Ehm, dolgočasila eh, za temo, ki je vsi ne poznajo. To je tema, ki jo je treba razrešiti. Eh, Vrhovno sodišče se je ukvarjalo s tem, to je celo eh, zvezdno ustavno sodišče je izključilo in nemški zakon in morajo sedaj sprejeti nov zakon. Moja kolegica Cecilija Malmström, ki je odgovorna za varnostna vprašanja, bo podala stališče o nadaljem razvoju eh, tega področja eh, skladiščanja eh, podatkov na zalogo in je v stalnem stiku z nemškimi ministri o tem vprašanju. Na to vprašanje PNR. To je tudi zelo mm, problematično vprašanje. To je posebna razprava. Eh, saj veste, za eh, mednarodno, eh, mednarodni sporazum obstoja mm, pristanek Evropske unije mm, in parlament ima pri tem konzultativno nalogo, parlament tudi to ve, Uh, eh, na koncu eh, ima parlament eh, pač pravico, da pove svoje mnenje in vedno je pristal na ta pravila doslej. Ne, moja kolegica Cecilija Malmström in tudi sama um, smo pr vedno prišli na, v odbor Libe, da razlagamo različne uh, oblike pogajanj, ki jih imamo z našimi ameriškimi kolegi, zato da bi razvili um, okvirne eh, sporazume z ameriškimi prijatelji, da se ne vračamo vsakič na temeljna vprašanja. Eh, na eh, varnosti osebnih podatkov, eh, ko gre eh, za mm, nevarnost za vprašanja varnosti. Hvala, gospa Redingova. Povedali ste, zakaj gre in svoje delo ste dobro opravili. Hvala, da ste prišli. Hvala, da ste povedali um, tudi, zakaj gre in za uh, posamezne zakone, tako rekoč, ki so zdaj v uh, pripravi. In, um, sedaj bomo pričeli za razpravo. Uh, v tretjem krogu in sicer eh, kolega eh, Dimitrios Krucas eh, bo predsedoval in sedaj vabim druge udeležence tega panela, Daniel Druer, Filder in Alonso Blasa, vabim, da se usedejo tukaj za predsedniško mizo. Dojče, dojče. Yes. You want to come along? Da, ker prosim, da se usedete za predsedniško mizo.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 Eh, in kolegicami iz različnih eh, parlamentov. Eh, najprej moram začeti z velikim opravičilom. Moral bom namreč oditi v nekaj minutah, zato se opravičujem. Veliko opravičilo vsem ni zelo običajno, da zapustiš sejo, ki bi jo moral voditi. Ampak nakratko bom razložiti. Veste, da v moji domovini Grčiji vstopamo v kot upamo, sicer pozitivno, ampak odločilno obdobje razvoja dogodkov. Verjetno veste, eh, da je Angela Merkel, eh, nemška kanclerka, danes obiskala Atene in eh, prišlo je do do vabila eh, na razpravo eh, na nemški televiziji. Opravičujem se, ker sem sprejel to vabilo, ampak zdelo se mi je, da je koristno in dobro, eh, da se v nemških medijih sliši grško besedo. Še enkrat torej, iskreno se opravičujem, da bo moral oditi, ampak moj spoštovani kolega Axel Foss me bo nadomestil in se je s tem strinjal, je iz eh, skupine ljudske stranke poročevalec v Senci eh, in tudi v odboru Juri. Eh, torej, to tudi lahko vzamete kot dober primer nemško-grškega sodelovanja. In hvala, Aksel, da me boš na to nadomestil. Ne želim potrošiti preveč časa s svojimi besedami. Vidite, da kakšen je naš pristop v delovnem dokumentu, danes ste ga dobili. Eh, veliko časa želim eh, zlasti eh, ponuditi našim kolegom tukaj v panelu, tukaj pri predsedniški mizi. Želim pa povedati, da moramo omogočiti enako raven varnosti na vseh ravneh, tudi v sodelovanju policijo in sodnim sodelovanjem. Eh, ne smemo dovoliti eh, razlikovanje in eh, razcepljenost. In zaradi tega se parlament zauzema za to, da bi imeli en instrument, ki bi zauzemal in zajemal vse ravni varstva podatkov. Sem pragmatik in razumem pristop, ki ga je Eh, komisija izbrala, eh, ki ga je tudi eh, gospa komisarka pravka razložila. Tudi mi tukaj v Evropskem parlamentu menimo, da bi bil najboljši pristop v obliki svežnja da bi imeli direktivo kot svežen v substanci, kot tudi v praktičnih tehničnih ehm, vidikih eh, glede postopkov. Zaradi tega eh, bi želel tudi z tega mesta sedaj eh, se obrniti na države članice z prošnjo, da naj pospešijo svoje delo tudi na direktivi. Vsi slišimo neke znake in eh, neke govorice, da obsoja skepsa in nepripravljenost eh, določenih partnerjev Evropske unije, da se okvarjajo z direktivo. Še enkrat ponavljam, Evropski parlament eh, nekje vztraja na paketnem pristopu in če je potrebno, bomo tudi ta paketni pristop ustredno branili. In sedaj Dajem besedo prvemu eh, govorniku, to je Lord Henny. Lahko rečem, eh, da eh, me z njim povezuje že dolgotrajno prijateljstvo. In V našem, v najnem delu sva imela nepozabne trenutke pri ciprskih vprašanjih in tudi v času pristopanja Cipru Evropske unije. Torej sedaj ima besedo Lord Henny. Yeah, Hvala, Dimitri. Kot ste pravilno dejali, v prejšnjih inkarnacijah sva eh, veliko sodelovala in v najhujših ali pa najbolj divjih um, stanjah si nisva predstavljala, da bova sodelovala uh, pri eh, varstvu podatkov, ki je še bolj zapleteno. In na tem področju prihajam kot gost in nikakor ne kot strokovnjak. Sem pa predsednik eh, eh, torej pod odbora za eh, in eh, sem zelo mm, počaščen, da lahko tukaj sodelujem. Pogledal sem si uredbo in direktivo eh, in eh, smo zelo podrobno se s tem okvarjali in ko bo, bomo napredovali na področju, se bomo še bolj poglabljali v te zadeve. Britanski, britanska vlada se je odločila, da bo intenzivno sodelovala pri tem in mi spoštujemo to odločitev. Oba ukrepa Eh, sta vzbudila izredno veliko zanimanja eh, med eh, deležniki v Združenem kraljestvu. In dobil sem celo vrsto odmeval iz zasebnega sektorja, predno sem prišel na ta sestanek. Bistveno je, da ta mnenja deležnikov dejansko tudi pridejo do izraza in se jih upošteva. Ehm, zlasti, ko Eh, se bo podajalo različne amadmaje, to je predloge sprememb. Nekaj pripomp eh, o predloženi direktivi. Ker se bolj nasplošno eh, vključuje tudi izvajanje kazanskega pregona, je treba se vprašati eh, pragmatično eh, vprašanje, ki je zelo pomembno. Namreč eh, direktiva bo dala pris, primerno stopnjo eh, prožnosti zaradi tega, ker bo dovoljevala vsaki državi članici, eh, da se prilagaja lastnim eh, pogojem, naprimer v našim, eh, našem primeru je to splošni zakon, eh, ko se uporablja in izvaja eh, uredbe in eh, predvidene ukrepe. Seveda se lahko zaradi tega dogaja, da pride do eh, težav pri izvajanju, ampak direktiva se zdi po našem mnenju izboljšanje eh, v primerjavi z okvirnim sklepom. Eh, če bo do, na koncu prišlo do sprejetra direktive, bo prišlo do večjega varovanja podatkov, kot je to določeno v okvirnem sklepu. Um, mi smo že veliko krat uh, eh, povedali svoj dvom o tem v preteklosti. Eh, še vedno uh, je pa v uredbi uh, več uh, varovanja in evropski nadzornik uh, varovanja podatkov in, ev in evropski komisar sta um, tudi um, sprožila marsikatero um, vprašanje v zvezi s tem. Uh, um, tudi agencija za uh, izvajanje uh, zakonov uh, je, um, ima svoje pravice in pristojnosti, je pa veliko tvegan zaradi ne. Um, skladnosti v marsikaterem primeru, eh, zlasti, ker imamo na eni strani zasebni sektor, na drugi strani je sektor izvajanja kazenskega prava. Veliko podatkov, ki se jih zbira zaradi komercialnih zadev, recimo statistike eh, o potnikih in tako dalje, se lahko prenese na agencije za izvajanje kazenskega prava in seveda v tem primeru se um, lahko, lahko reče, da gre tudi za borbo proti pranju denarja. Um, lahko pride do meša na tem področju in včasih je eh, mogoče bolje, da se bolj natančno pregleda eh, vse stvari, bolj natančno, kot je eh, to eh, danes. Poleg tega, domače obra, obdelavo eh, ni, domača obdelava podatkov v okvirnem sklepu prej ni bila dovolj obdelana. Veliko držav članic eh, je eh, zahtevalo vključitev domače obdelave podatkov, ampak to se je pravzaprav Eh, temu se ni posvetilo pozornosti zaradi tega, da bi prišlo do lažjega prenosa podatkov. Um, gospa Reding je že rekla, da je šlo predvsem eh, za praktična eh, vprašanja. Zelo težko je razlikovati med obema kategorijama, zasebnim in javnim. Uh, to je bilo že prej izpostavljeno. Moj odbor zaradi tega se ne strinja pravzaprav z mnenjem, ki se ga večkrat uh, podaja strani naš, torej, vlade iz, eh, v, v Združenem kraljestvu. Eh, ni dobro razlikovati med eh, prenosom podatkov znotraj in med posameznimi državami članicami. Zato uh, imamo malce drugače mnenje v zvezi s tem. Poleg tega bi opozoril na to, da obstoja vrsta evropskih inštrumentov, ki se nanašajo na izmenjavo podatkov in varstvo podatkov, ki vključujejo Europol in uh, uredbe in um, uh, tudi uh, primska. Uh, uh, uredba in tako dalje. Vse to se nanaša na varstvo podatkov. Kar se eh, v prihodnosti eh, tiče nadaljnega razvoja, bo to veljalo tudi še naprej. Ampak um, kratkoročno je to sicer um, dober pristop, ker se eh, se prilagaja tudi posameznim zahtevam, ampak s tem, ko se bo ustvarilo novo pravno osnovo za varstvo podatkov v okviru eh, Lizbonske pogodbe, Eh, je treba paziti na to, da ne bo prišlo do prevelike fragmentacije. In doslej se v tem predlogu to ni dovolj upoštevalo. Eh, pogajanja eh, so sicer zdaj malce v bolj umirjena in bolj počasna. Komisija mora še enkrat točno pregledati direktivo in šele čez nekaj let bo začela veljati. Eh, kar se pa tiče drugih ukrepov, je mogoče to eh, obravnavati tako, da se jih prilagaja eh, direktivi v teku časa, tako kot je potrebno. Vsi pa si želimo, da bi ustvarili digitalni skupni enotni trg in to je pravzaprav naš cilj. Hvala lepa. Thank you. Recht herzlichen Dank. Eh, prav lepa hvala, eh, Lord Henny. V okviru nemško-grškega prijateljstva eh, se je sedaj predsedstvo zamenjalo, se vam pa prisrčno zahvaljujem za vaš prispevek. Sedaj nadaljujemo. In sicer je na vrsti Diana Alonso Blas, ki je vodja oddelka pri Eurojustu za varovanje podatkov. Prosim. Hvala lepa. Eh, žal ne bom odgovorila v nemščini, ker pač je ne obvladam tako dobro. Veliko čast mi je, da sem danes tukaj in da lahko govorim pred eh, poslankami in poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Tukaj prav gotovo igrate zelo pomembno vlogo v tej razpravi in upam, da jo boste tudi dejansko prevzeli. To Uvodoma bi želela povedati naslednje. Od leta 1994 delam na področju varca podatkov, delala sem predtem eh, v Belgiji, na nizozemskem, v organu za varca podatkov v Evropski komisiji in eh, bila sem tudi dolga leta v delovni skupini po členu 29 in sedaj pač delam v Eurojustu in eh, Eh, dejansko pokrivam tudi to področje. Specifičnost mednarodnega sodnega sodelovanja v kazanskih eh, zadevah je seveda eh, pomembno in tu moramo pokriti seveda varstvo podatkov. Eurojust in tudi skupni nadzorni eh, organ Eurojusta eh, sta zainteresirana za to temo, ker je pač zelo pomembna za varstvo pravic eh, posameznikov, pa tudi za delovanje organizacije. Vendar bodimo jasni, obdelava osebnih podatkov je nujno potrebna za bistvo mandata Eurojusta in eh, komisija je tudi upoštevala, da potrebujemo posebna pravila za nekdani tretji stabar. Eh, delovna skupina za policijo in pravosodje je tudi eh, dejala, da pač potrebujemo enake pravila, ne samo zaradi pravne eh, podlage, ki jo daje Lisbonska pogodba, temveč tudi zaradi dejansko potreb na terenu. Člen 16 Lisbonske podotke pogodbe ne pomeni avtomatično, da potrebujemo eno uh, Eh, eh, en nadzorni organ za varstvo podatkov govori v množini o organih za eh, varstvo podatkov. Pomembno pa je, da so različni instrumenti usklajeni in da nudijo visoko raven zaščite odgovornosti in pristojnosti nadzornikov morajo biti jasne, opredeljene in tudi pravice in oseb, na katere se podatki nanašajo. Torej, eh, sedaj se dejansko obstoječi okvirni sklep eh, izboljšuje in eh, na področju, kjer do sedaj še ni bilo uskladitve na evropski ravni, je seveda eh, marsikatera določba še na papirju. Eh, torej, mi moramo biti zelo jasni. Eh, z novo uredbo in eh, direktivo bomo lahko pravzaprav eh, dali več pravne gotovosti osebam, na katere se nanašajo. Imamo več varovalk. Eh, Eh, tu gre seveda zlasti za vprašanja žrtev, ki so ranljive osebe. In jasno je opredeljeno, kako se obdelujejo podatki, koliko časa eh, lahko shranjujemo podatke. Imamo natančna pravila glede dostopa do podatkov, shranjevanja, eh, Eh, obveznosti, da ažuriramo podatke, da shranjujemo samo relevantne podatke in tako naprej. Vsa ta pravila so že eh, implementirana v našem sistemu, ki je avtomatiziran. Mi imamo jasen sistem upravljanja posameznih eh, primerov, case managementa in ta sistem je dejansko lahko zgled za marsikoga. In Zaradi tega seveda tudi razumem, da nekateri menijo, da bi bilo dobro, če bi ista pravila veljala za Eh, vse zaradi jasnosti, vendar s tem pravzaprav ne bi izboljšali eh, položaja eh, oseb, na katere se nanašajo podatka. Situacija bi lahko za njih postala bolj komplicirana, vendar ključnega pomena je pravna varnost, pravna gotovost, s tem se da večja zaščita posameznikov. Naj vam tudi nekoliko razložim, kako gledamo na vprašanje pravic posameznikov. To je za poslance in poslanke seveda zelo pomembno. To je občutljiva zadeva Eurojust, je dosti krat vključen v zaščitno fazo preiskave in pregona. In mi seveda dosti krat ne smemo dati podatkov, ne da bi ogrozili preiskave. Eurojust pač eh, pregleduje vse zahteve po podatkih od primera do primera, upošteva vse interese in se trudi dati informacije, kadarkoli je to mogoče. In v tem kontekstu želim eh, omeniti eh, tudi eh, Eh, primer na sodišču eh, in sodišče je dejansko pohvali, ocenilo eh, naš pristop in sodišče je ugotovilo, da je Eurojust dejansko zelo dobro spoštoval pravice osebe, na katere se nanašajo. Celo več, kot je zahtevano, je Eurojust. To pomeni, da smo mi pravzaprav bili bolj natančni od tega, kar so pravila zahtevala. To je samo eden izmed primerov za to, da uh, osebe, na katere se uh, podatke nanašajo, niso prikrajšani za svoje pravice. Eurojust uh, ima torej prilagojen uh, sistem varstva podatkov, prilagojen lastnim potrebom in uh, imamo seveda tudi uh, pooblaščenko za varstvo podatkov, to sem jaz, in uh, danes govorimo seveda o nadzoru nad uh, obdelavo podatkov v sodnih eh, organih. Eh, gre za sodelovanje med sodnimi eh, organi in organi pregona. Te stvari se opravljajo pač na nacionalni ravni, vendar tudi nadzornik na evropski ravni za varstvo podatkov ni pristojen za nadzor in tudi Eh, predlagana direktiva eh, izključuje eh, to delo iz tega evropskega nadzora. Torej, kdo skrbi za Eurojust in nadzor nad Eurojustom, to je skupni nadzorni organ. Naj vam nakratko razložim nekaj točk, zakaj je naš sistem nadzora tako učinkovit. Eh, torej imamo dovolj uh, strokovnega znanja. Uh, dele, imamo sodnike, imamo uh, sodelovanje z uh, nacionalnimi uh, organi za varstvo podatkov, te osebe, ki nas nadzorujejo, pač niso iste, ki nadzorujejo Europol in podobno. Mi smo tudi zelo učinkoviti, uh, oziroma ta organ je zelo učinkovit. Imamo tri uh, člane, ki se srečajo tri do štirikrat na leto pri uh, Eurojustu. Uh, torej v primeru krize uh, Eh, je pač eh, seveda eh, treba tudi ustrezno delovati. Vse to, ta sistem nastane 40 tisoč evrov na leto in v, po potrebi lahko vključimo tudi bolj države članice. Mi, ti opravljajo tudi nadzor na kraju samem. Tu sodelujejo torej tudi nacionalni organi za varstvo podatkov potem eh, zagotovljena je preglednost, eh, vse je objavljeno na eh, spletnih stranih, tam vidite natančne informacije o pregledih in podobno. In ne na zadnje, odločitve tega nadzornega organa so zavezujoče za Eurojust. Naj izpostavim tudi dejstvo, ki je zelo pomembno za predstavnike nacionalnih parlamentov in sicer Eh, podatki, ki jih obdeluje Eurojust, prihajajo iz držav članic in se vračajo tja. Torej je smiselno, eh, da nacionalni organi za varstvo eh, podatkov sodelujejo pri nadzoru in to se zagotavlja s tem, da so pač oni tudi člani iz skupnega nadzornega organa. Eurojust seveda nima nič proti večjemu sodelovanju in doslednosti, vendar mi imamo sedaj sistem, ki je dober, učinkovit in ki ustreza tudi našim potrebam in našemu mandatu. In tu je zagotovljeno tudi spoštovanje pravil pravil v praksi. E, mi imamo pravila, ki zagotavljajo visoko zaščito posameznikov in pravno varnost. Zakaj bi nekaj zlomili, kar dobro deluje? E, glede sprememb, ki eh, so predlagane, velja, da je treba pač preučiti njihovo učinkovitost. Treba je tudi zagotoviti, da bodo vse upletene eh, strani eh, vključene v to razpravo. Moj čas je skoraj da potekal in ne bi nadaljevala, no naj povem tudi, da smo prinesli kar nekaj podatkov o delu Eurojusta na področju podatkov varstva podatkov, torej imam tudi neke zveščiče. Če želite dodatni material, mi to prosim povejte. Hvala lepa za vašo pozornost. Eh, zlasti pa se želim zahvaliti odboru Libe in tudi nacionalnim parlamentom za podporo in interes, eh, eh, ki ste nam ga izkazali na področju varstva podatkov. Hvala lepa. Hvala lepa za vaš prispevek. In sedaj prehajamo iz ene evropske agencije v drugo evropsko agencijo, sledi Daniel Drewja, ki je poblaščenec za varstvo podatkov in uh, Marnix Auman bo verjetno pozneje spregovoril, torej najprej uh, Daniel Drewer iz uh, Europola. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Želim vam lepo povdan. V veliko čast mi je, da lahko danes eh, govorim. Sem poblaščenec za varstvo podatkov eh, pri eh, Evropskem policijskem organu. Z mano je tudi gospod Marnix Auman iz operativnega oddelka in njega lahko tudi sprašujete, kako pač to dejansko operativno delujejo. Torej, varstvo obdelava podatkov je seveda eh, del osrednjega mandata Europola in mi moramo pač eh, pomagati eh, državam članicam naj zaščitijo državljane Evropske unije pred organiziranim kriminalom in podobno. Naš sistem spoštuje Eh, vsa pravila eh, glede varstva eh, podatkov. Naša pravila so torej dosledna in spoštujejo splošna načela, vendar varstvo podatkov na področju policije je posebna tema in ta si zasluži tudi posebno pozornost. Posebnost tega področja ni samo rezultat nekdanje strukture tretjega stebra in prejšnjih pogodb, to je posledica eh, seveda tudi člena eh, 21 iz Lisbonske pogodbe. Torej, eh, Gre za to, da imamo pač eh, podatke o občutljivih eh, zadevah, o obsumljencih, preiskavah, žrtvah in podobno. Vse te informacije lahko najdemo v okviru podatkovne baze Europola. Mi imamo sistem, ki je točno prilagojen eh, našim potrebam. Kolegica Alonso Plas je že omenila eh, načelo eh, by design, se pravi, to načelo smo pravzaprav tudi že uporabili, ko smo vzpostavljali naše podatkovne baze. Mi seveda ustrezno spoštujemo pravice posameznikov v kontekstu preiskav evropska pravila eh, predvidevajo varovalke eh, za določene skupine eh, subjektov, natančna pravila glede shranjevanja podatkov, pregleda tudi ustreznosti podatkov in podatki morajo biti ažurirani, relevantni in ne Eh, pretirani, ekscesivni. To velja pravzaprav za vse eh, operacije obdelave podatkov, ki jih mi izvajamo v naših sistemih in to velja tudi za eh, kakršenkoli novi sistem, ki bi ga vzpostavili na podlagi sklepa sveta o Europolu. Eh, evropske državljani se lahko obrnejo na Europol in vprašajo, ali se obdelujejo eh, njihovi podatki v naših sistemih. Eh, naj vam tudi povem, leta 2006 smo imeli samo 19 zaprosil po teh informacijah, letos pa smo že prejeli več kot 600 zaprosil. Eh, Europol tudi tesno sodeluje s vsemi državami članicami, ki dajo podatke Europoli. Eh, dodatna varovalka je tudi, da vsak posameznik eh, lahko pač zahteva, da skupni nadzorni odbor pregleda, ali se s podatki obdelujejo v skladu z Eh, pravili. To pomeni, da mi natančno moramo vedeti, odkot prihajajo podatki in eh, mi moramo pač vedno biti v stanju eh, povedati, odkot je, ali je podatek pravilen, ali je potrebno brisanje podatka in podobno. Kar zadeva tudi sodelovanje s tretjimi strankami, mi lahko izmenjujemo osebne informacije samo na podlagi operativnega sporazuma. Mi imamo podoben sistem kot Eurojust, mi moramo objavljati oceno o varstvu podatkov. Mi pregledujemo seveda tudi eh, administrativno prakso v tretjih državah eh, in eh, situacijo varstva podatkov, preden sklenemo sporazum s tretjo državo. In, torej, kot rečeno, potrebujemo jasno jasen pregled situacije v tretji državi glede varstva podatkov. E, torej, mi imamo zelo obsežne določbe glede varstva podatkov. In jasna pravila glede tega, katere podatke dajemo organom kazenskega pregona v tretji državi. E, Lizbonska pogodba tudi pravi, da Eh, je potreben eh, neodvisen organ za varstvo podatkov. Eh, Europol je seveda Europolov organ je neodvisen in od leta 99, 1999 učinkovito nadzoruje varstvo podatkov. E, torej, na prvi ravni imamo uradnika e, za varstvo podatkov, na drugi ravni pa e, skupni nadzorni organ. Skupni nadzorni organ se, se stoji iz 27 predstavnikov organa za varstvo podatkov iz držav članic in večina podatkov, ki prihaja na Europol, prihaja iz držav članic in analitična poročila, ki jih mi dajemo državam članicam, izhajajo iz naših eh, analitičnih eh, datotek eh, in zato, da bi zavarovali osebne podatke v celotni življenjski dobi, se pravi od trenutka, ko so ti podatki zbrani v državi članici do konca, ko Evropol opravi svojo, svoje podatke. Torej, tu Seveda potrebujemo tesno sodelovanje z nacionalnimi organi za varstvo podatkov. Eh, tako dobro sodelovanje imamo. Mi imamo torej sistem, ki deluje že kar nekaj let. E, imamo učinkovite mehanizme. E, tudi danes e, ta sistem varuje osebe, na katere se podatke nanašajo in kakršnakoli sprememba tega sistema, če je sploh potrebna, mora biti predmet natančnega pregleda. Mi moramo pogledati zelo natančno, kako in katere podatke bi lahko Europol obdeloval v prihodnje. Hvala lepa vielen Dank, Herr Drever. Hvala lepa, gospod Drever. In sedaj eh, od prakse k znanostu eh, predstavnik inštituta Maxa eh, Planka za mednarodno kazansko pravo, gospa Este Büser. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi jaz bi se rada zahvalila odboru Libe, da me je povabila na današnji forum. Kot predstavnica eh, akademskega, akademske skupnosti sem bila zelo veli, vesela priložnosti, da se danes osredotočimo na en izziv iz eh, kazenskega pregona in to se mi zdi dejansko bistven izziv. To je načelo omejitve glede na nomen. Eh, z, se pravi zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov za namene preprečevanja, preiskovanja in podobno in izvajanja eh, kazanskih eh, sankcij. Eh, torej, mi smo danes že večkrat omenili, da moramo zagotoviti ustrezen prehod podatkov iz zasebnih podjetij v Eh, organe kazanskega pregona. Eh, mi moramo dejansko biti eh, v stanju, da na podlagi podatkov ugotovimo, ali je oseba ali ima oseba namen, da stori kaznivo dejanje. Torej, mi imamo različne namene. Prvi je prvobitni namen, se pravi osebni podatki, ki se zbirajo za namene kazanskega pregona za namene preiskave, potem pa imamo drugič druge namene, eh, se pravi podatki, ki so zbrani za druge namene, se pa obdelujejo za namene kazanskega prege, pregona. Eh, in po, kar pa zadeva prvobitni namen, Če si ogledamo predlog sedaj, bomo videli v četrtem členu, da morajo biti osebni podatki adekvatni, relevantni, nepretirani. Mislim, da bi to lahko formulirali bolj strogo. E, tu, e, bi lahko eh, bolj upoštevali eh, načelo minimalizacije podatkov. V tem smislu, v tem delu predloga vidim tudi Eh, možnost, da eh, okrepimo zahtevo po potrebnosti podatkov. Se pravi, osebni podatki, ki se zbirajo za namene eh, kazenske preiskave, morajo biti potrebni za preprečevanje, preiskovanje, preganjanje specifičnega kaznivega dejanja oziroma specifične osebe. To bi bilo tudi v skladu z priporočilom uh, eh, 1987 sveta Evrope. Uh, potem pa druga skupina. Uh, kompatibilni, nekompatibilni nameni. Tradicionalno, po tradiciji pravzaprav ni bilo uh, Eh, nikoli definirano, kaj je kompatibilen namen. In mislim, da moramo izkoristiti to priložnost, da govorimo o tem. In to priložnost eh, bom sedaj jaz izrabila. Poskusila bi eh, definirati, kaj je kompatibilen namen. Vem, da je to zelo težko, vendar treba je dati nekakšne napotke za to, kaj je kompatibilen namen. če poskušamo to definirati, potem moramo tudi reči, da eh, je treba zagotoviti funkcionalno ekvivalentnost. Eh, to je več kot samo relevanten namen. Eh, drugič, kompatibilen namen mora biti predvidljiv. In tretje je, osebni podatki se lahko uporabijo za kompatibilne namene, če so potrebni za specifično kaznivo dejanje ali pa za preiskavo specifične osebe. E, če torej e, definiramo kompatibilen namen, e, je seveda tudi lažje definirati, kaj je nekompatibilen namen. In tu se povsem strinjam z mnenjem, ki ga je e, objavil Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Če si ogledamo sedmi člen predlaganje e, direktive, ne vidimo nobenih e, derogacij. Iz sedmega člena moramo sklepati, da gre za naloge, ki temeljijo na namenih iz člena in tako naprej. Mislim, da mi potrebujemo jasne definirane izjeme iz, eh, od načela namenske, eh, eh, namenskega zbiranja podatkov. In potem še zadnja stvar, ki jo želim izpostaviti, je. nekaj, kar me je razveselilo v predlogu. In sicer razlikujemo različne nivoje natančnosti in zanosljivosti osebnih podatkov. Kadar govorimo o eh, kazenskih pregonih in preiskavah, moramo seveda razlikovati med eh, ocenami, mnenji in stvarmi, ki jih lahko uporabimo kot dokaz. Uh, In tu je treba pravzaprav imeti sklic tudi na pravice do pravične sodbe. In za različne eh, nivoje natančnosti in zanesljivosti je prav gotovo tudi Europol dober vir, vir podatkov. Potem pa se razlikuje med kategorijami oseb, na katere se nanašajo podatki. Tudi to je nekaj, kar lahko pozdravim, vendar želim si zopet sklic na eh, pravico do pravične sodbe. Osumljenci so ena kategorija eh, oseb, ne pozabimo pa na žrtve, na otroke in podobno. Eurojust je eh, te kategorije vsega, Eh, zelo dobro razdelal v svojem eh, sistemu varstva podatkov. Eh, torej, kar zadeva omejitev glede na namen in izzive, ki izhajajo iz kazanskega pregona, moram dejansko čestitati komisiji za ta osnutek in veselim se razprave o določenih vidikih, ki jih moramo še bolj natančno izdelati. Hvala lepa. Vielen Dank, Frau. Eh, hvala, eh, gospa De Bisse, za vaš prispevek. In sedaj še prisrčno pozdravim eh, Ano Filder iz Privacy International iz Londona, ki bo sedaj spregovorila. Hvala lepa, predsedojoči. Želim ponoviti to, kar je že govornik v prejšnjem panelu povedal. Večina razprav na področju eh, deležnikov in regulatorjev eh, se mm, ne vrti eh, pravzaprav toliko o zadevah, ki so najbolj zanimive za posamezne državljane. Tukaj je Velika hvala Libe odboru za organiziranje tega našega današnjega sestanka in da ste povabili tudi nas iz Privacy International iz Londona, da spregovorimo. Uh, smo uh, dobrodelna ustanova, 20 let stara v Združenem kraljestvu in eh, poskušamo zaščititi eh, zasebnost in pravico do varovanja podatkov na celem svetu in da imamo tudi ustrezen pregled eh, nad uporabo podatkov, sicer tako strani vlad kot drugih organizacij. Eh, zaradi tega zelo podpiramo eh, velik napor, ki se je dogajal v zadnjih treh eh, letih strani inštitucije Evropske unije, da bi ustvarili en okvir na področju varovanja podatkov, ki bi omogočil enotno obravnavo na tem področju. Zlasti bi povdarila nekaj točk. Prvič je področje uporabe te direktive ali bi naj, kot je bilo prej rečeno, veljalo eh, čezmeno le ali tudi vključevalo obdelavo znotraj držav in pa tudi vsebino in kako um, ob, to vpliva na pravice uh, državljanov. Uh, In eh, verjamemo, da, je, so, da so ti okviri takšni, da bi moralo eh, to zajemati tako kazenski pregon v domači državi, kot tudi eh, izmenjavo podatkov mednarod, na mednarodni ravni. Eh, tako kot je bilo že rečeno, bi morali imeti na mizi samo en zakon za varovanje podatkov eh, z ustreznimi pravili eh, in to se sicer sedaj dogaja z direktivo za varstvo podatkov, ampak večina držav je že prenesla svojo direktivo, to direktivo v svojo zakonodajo z eh, posameznimi izjemami in eh, izključki. Tudi v državi, kjer je kazenski pregon obravnava na posebnem področju, to je Nemčija, Danska in še marsikje drugi, eh, to vseeno poteka na isti ustavni mm, osnovi. Eh, sedaj pa imamo posebnim, s posebno direktivo eh, in eh, države članice bodo morale sprejeti dvoje za ceno enega in po našem mnenju bo prišlo do kompleksnosti in po našem mnenju tudi ne bo prišlo do dovolj visoke oblike varstva podatkov za državljane in eh, transpozicija direktive v posameznih državah bo zato rezultirala v fragmentaciji. Eh, prav to pa želi ta zakonodaja preprečiti. Imamo sicer eh, harmonizirano zakonodajo v Evropske uniji in še 27 dodatnih za izvajanje kazenskega pregona in to ne bo zagotovljeno gotovilo varovanje podatkov za posameznike, ko pride za, eh, do izmenjave podatkov med državi. državami. Prišlo bo do pravne negotovosti, ko se eh, eh, podatke zbira za komercialne namene in se potem te podatke uporablja na drugem področju. In kakor sem slišala, se bo sedaj o tem obravnava, torej govorilo na posebnem panelu. Moramo tudi eh, razlikovati med obdelavo podatkov eh, za kazenski pregon in za druga področja. Evropska unija deluje eh, v smeri ustvarjanja skupnih minimalnih standardov za osebe, ki se jih preizkuje. In zaradi tega je prišlo tudi do sprejetja roadmapa v letu 2009 in sicer strani Um, sveta in da bi um, zagotovili eh, zaščito eh, radljivih skupin, eh, potem tudi, pre, da bi zagotovili prevajanje in tako dalje. Eh, in tega sedaj v roadmapu ni in bi morali zagotoviti medsebojno priznavanje. To pomeni pri sodnih odločitvah in odločbah, da bi jih sprejela druga država. Pri pravicah bi mora, moramo vedeti, da so precejšnje razlike med državami in um, morali bi zagotoviti, da bi ta pravila eh, veljala tako doma v država, kot tudi uh, med državami. In uh, izvajanje ka, kazanskega pregona ne vključuje uh, samo tiste, ki so preiskovani, pač pa tudi žrtve in um, tudi priče in tako dalje. To je zelo senzi, senzibilno področje. Uh, in eh, kjer so mnogi podatki vključeni, tako da so državljani tudi izpostavljeni nevarnostim. Eh, takšna obravnava vključuje tudi DNA in biometrične podatke eh, ljudi v zelo občutljivih okoliščinah, otroke in tako dalje in pogosto se podatke hrani za dolgo časa. Naprimer, v Združenem kraljestvu je policija lani povedala, da 20 odstotkov odstotkov populacije ima eh, podatke shranjene v policijskih eh, bankah podatkih. To pomeni, da je 20 milijonov nedožnih ljudi pravzaprav za eh, podatki shranjeno. In Lahko rečem, da, se, da je treba te zadeve zelo dobro harmonizirati in da ob trenutno je ta harmonizacija neustvarjena in ne želim, eh, da bi v prihodnje bilo tako. Nihče pa pravzaprav doslej o tem ni spregovoril. V direktivi, ki je predlagana, eh, načela obdelave podatkov predstavljajo eh, bolj nejasno opredeljeno področje. Pravico subjektov se Eh, bistveno manj jasno izpostavlja in zato so eh, tudi eh, zahtevana pravila, po katerih se obdeluje podatkov manj jasna in lahko rečemo, da so tudi pravice posameznikov manjše. Recimo načelo ob limitiranja eh, namena, eh, prav, v tem okviru pravi uredba, da bi obdelavo podatkov morali omejiti na minimalno eh, količino. Direktiva pa pravi ne mm, preveč ekscesivno te marsikaj tudi v direktivi ni tako jasno opredeljeno kot v uredbi. Zadeve so lahko manj eh, transparentne in eh, bolj počasi se lahko odgovarja na zadeve, tudi države lahko spremejo zakone, ki omejujejo Eh, stvari in eh, tudi eh, zahtevajo in opredelijo kategorije, ki se jih ne smi posredovati naprej. In mm, lahko rečemo, da predlagana direktiva ne vključuje oziroma posebej ne opredeljuje otrok. Torej, v celoti eh, podpiramo velik napor, ki je bil storjen v zadnjih letih strani eh, inštitucije Evropske unije, eh, da bi okvir varstva podatkov predelali in predelili bolj natančno. In še pa nismo prispeli tja, kam želimo prispeti mi, ki smo predmet varstva podatkov pozivamo politike in vse, ki se ukvarjajo s to zadevo, da naj zagotovijo predvsem, eh, da sektor eh, izvajanja kazenskega predora eh, pregona podredimo istim pravilom, kot jih imamo pri javnem in zasebnem sektorju. E ter da bi pravila veljala tako doma, kot tudi čezmejno in tretjič, da se celotno zadevo obravnava kot svežen, eh, sprejme istočasno in da direktiva eh, ne bo kar bila pometana pod preprogo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala za eh, to predstavitev ki je sedaj zadnja predstavitev eh, stranitih, ki smo tukaj za predsedniško mizo. Eh, sedaj pa naslednji krok vprašanj in odgovorov. Ni vedno preprosto, eh, da točno rašlenimo, kje gre za varstvo podatkov in kje je interes vseh. In to je pravzaprav hoja po uh, Eh, robu in eh, vprašanje je, kako dokot lahko gremo kot država, ki se je boljše zadržati in tako dalje. Vse to je sedaj v gibanju. Sedaj pa vas prosim, da se udeležite v razpravi. Imam eh, dve. Eh, prijavi za besedo. Kolega Alvaro je prvi. Mislim, da hoja po robu eh, se lahko opiše zelo preprosto. Kot države članice eh, smo pravne države in s tem se definira tudi naše dejanje in dogajanje in ravnanje. To nas razlikuje od tako manjih banana republik in mi se držimo zakonov. In prava. Zelo vesel sem bil slišati izvanja kolegice iz Max Planck instituta in od Privacy International. Točno ste povedali, eh, kakšni so problemi. Tudi v okvirnem eh, sklepu smo se tudi z istimi problemi ukvarjali. To je eh, problematika odprtih pravnih pojmov. To je vprašanje, ki je bilo že navrženo. Kaj je kompatibilno, naprimer? Načeloma je postavil to vprašanje. Kaj ti uredba na, govori o direktivi? direktivi tudi in pravzaprav eh, je sporno, v kolikšnem obsegu eh, so pojmi tudi popolnoma jasni. In eh, tudi če s tem se odpira pre, precejšno področje kjer stvari niso jasne opredeljene. V principu gre za to, da ura, uredba eh, zahteva od, zahte, od eh, zasebnih isto kot eh, od javnih inštitucij. Eh, eh zlasti, ko gre za vprašanja izmenjave in dostopa do podatkov. Ni dostopa brez eh, sodne odločbe, ni dostopa eh, Eh, do podatkov um, ki, uh, ljudi, ki imajo določene um, poklice, naprimer uh, eh, duhovniki, novinari in tako dalje. To so še vprašanja, ki so odprta in še vprašanje uh, dodatno k temu, v kolikšnem obsegu. Uh, je e, točnost in jasnost podatkov zagotovljena, e, zlasti, če si pogledamo delovni dokument poročevalca. E, Kaj ti govori o instrumentih, ki smo jih ustvarili preko prima, da se namreč kontaminirane podatke iz lastne države prenese v druge države in ti podatke se lahko uporablja naprej in um, to bi povzročilo, da se zelo težko obravnava tudi eh, podatke in zato vprašanje panela, da za cel panel ali se lahko vzdrži, da se reče, dostop eh, državnih organov ni mogoč brez eh, pravne odločbe in da se ne sme dostopati do določenih podatkov, torej ljudi kot so duhovniki, novinari, zdravniki in potem pravice in pravice Eh, in odgovornosti je možno eh, te stvari, ki se jih pri zasebnikih varuje, prenesti tudi na državne organe. Hvala, eh, Aleksandar, naslednji, ki se bo oglasil. Upam, da sem pravilno izgovoril, gospa Batet je torej prv, naslednja na vrsti. Najlepša hvala. Ja, dobro ste izgovorili moje ime. Če dovolite, bi želela spregovoriti o nečem, kar morda ne spada najbolje v okvir današnje seje, vendar pa me je spodbudila gospa Felder, ki predstavlja tukaj Privacy International in zaradi tega bi jo želela vprašati, kakšen odnos imate s Transparency International. Uh, To sta namreč dve organizaciji, ki se dejansko ukvarjata z vprašanje, ki državljane zelo um, nagovarjata, zelo so zaskrbljeni za, to, za te teme. Torej ne gre samo za sprijemanje določene direktive, ampak gre za vprašanje zasebnosti v javnem življenju, pa ne samo v javnem življenju, po mojem mnenju pomembno tudi zasebno. Po drugi strani pa je ta skrb za zasebnost povezana tudi z drugo skrbjo in to je potreba po preglednosti, še zlasti preglednosti v javnem sektorju in v javnih upravah. Mislim, da sta to dve temi, ki se v bistvu povezujeta. Tukaj gre na nek način za dve plati iste medalje. E, treba si je to dobro ogledati, treba je zagotavljati vsa jamstva e, za uresničevanje pravice do zasebnosti in drugih pravic, hkrati pa tudi pravico do dostopa do javnih podatkov. To je pravica državljanov in ne pravica uprav in organov. In zato se sprašujem, kako to usklejevati. Namreč kredibilnost javnega sektorja je pomembna? Kakšne so spodbude za javni sektor, za to, da bo ta deloval bolj pregledno in bolj odprto napram državljanom? Tudi to je zelo pomembno vprašanje, saj državljani zahtevajo odgovore na trenutne probleme, s katerimi se soočajo težave v zvezi s eh, trenutno gospodarsko krizo in zato je potrebno delati na bistveno bolj odprt in dostopen način. Od tega je tudi odvisna naša kredibilnost. In zato me zanima, ali si evropske institucije zastavljajo to vprašanje, ali nameravajo obravnavati to vprašanje zagotavljanja pravice do eh, zasebnosti in eh, to v kontekstu preglednosti, ki jo zagotavlja javni sektor. Zippel, Hvala lepa, kolegica Birgit Cipel se je želela oglesiti k besedi. E, torej, prvotno sploh nisem želela, mislila sem, da je že veliko takih, ki e, se bodo oglasili iz nacionalnih parlamentov in se veselila e, teh prispevkov, ampak bom izkoristila priložnost in bom opozorila na točko, ki se sprva zdi protislovna. Gospa Reding je v uvodnih besedah Eh, uporabila besede building trust, to pomeni eh, graditi zaupanje, ampak prav na področju eh, policijsko-sodnega sodelovanja od štokholmskega programa naprej, um, govorimo o tem, da to sodelovanje temelji na medsebojnem zaupanju ali torej obstoja zaupanja ali je treba to zaupanje šele ustvariti in izgraditi. Uh, Eh, prav izgradnja ustvarjanja zaupanja ne sme biti samo omejena na to, da morajo občani verjeti eh, tehnologijam eh, in koliko države primerno ravnajo z vsemi tehnologijami, pač pa občani morajo zaupati tudi evropski pravni državi. To formuliram zavestno tako, kaj ti. V vseh kritičnih besedah imajo državljani pri svojih eh, pravicah malo razumevanja za to, da se njihove pravice različno obravnava, v določenih eh, državah eh, slabo obravnava, v drugih dobro. Torej, eh, državljani imajo interes za dobro varovanje podatkov in varovanje njihovih pravic in zato moramo še enkrat zahtevati razumevanje za to, da se na področju sodelovanja med policijo in pravosodjem poskrbi za to, da dobimo enako dobre in visoke standarde v vseh državah članica, kajti podatki vseh eh, državljanov tako eh, pri policiji kot pri sodstvu ne ostanejo vedno v eni državi. Kot eh, obdoženec, kot priča ali lahko doživim, da sem pleten v postopek v drugi državi in takrat želim, eh, da se z mojimi podatki ustrezno ravna in želim zagotoviti, da če se moje podatke prenese z ene države v drugo, eh, da se jih uporabi samo v tolikšnem obsegu oziroma da samo toliko podatkov eh, gre drugam, ki so nujno potrebni in da se jih samo uporabi strani tistih, ki jih nujno rabijo, ne pa da ti podatki na to curljajo v medije in tako dalje in je moja varnost tem ogrožena. E, torej, moramo se posloviti od tega, da rečemo. E, in to so drugi že dejali, da je treba razlikovati med nacionalnimi in transnacionalnimi podatki. Ne, tega ni mogoče storiti. Moramo tako v vprašanju pomena podatkov e, in eh, pri izmenjavi podatkov še enkrat eh, premisliti o vsem skupaj in eh, zaščito pravic eh, državljanom, eh, ne moremo nekje zadaj pustiti, eh, pač pa je treba to jasno formulirati. Pravna država ima možnosti za to, pravna država mora biti zagotovljena, moramo biti odkriti in moramo reči, ker želimo medsebojno zaupanje pristojnih organov, pa tudi državljanom, moramo odkrito ravnati drug z drugim in tudi na področju kazenskega pregona in pravosodja moramo paziti ponosni na to, eh, da kljub razlikam v, kulturo, v kulturi eh, te stvari ohranimo v taki obliki, da eh, imajo ljudje zaupanje. Moje pravice morajo biti posod enako varovane in to moramo poskrbeti. Imamo pa na tem področju še izredno veliko dela pred sabo. Before ich jetzt gleich das Wort... Hvala lepa. E, preden dam besedo panelu, ali bi se še kdo želel oglasiti in spregovoriti tudi e, še iz vrst predstavnikov parlamenta? Ne, očitno ne. In sedaj ponovno beseda e, panelu in sedaj prosim Lorda Henija, da začne. Eh, veliko vprašanj je bilo predstavljenih in eh, tudi panel je svojih prispevkih eh, povedal, kako izredno težavna zadeva je, s katero se ukvarjamo. In sicer, kako lahko na eni strani varujemo individualne podatke in po drugi strani tudi poskrbimo da se evropsko sodelovanje med organi pregona in uh, proti um, kazenskimi ukrepi ustrezno um, napaja za temi podatki in uh, ne moremo reči, da ena stran mora imeti uh, absolutno prioriteto nad drugo. Zdi se mi, uh, da moramo preprosto poskrbeti za ustrezno zakonodajo na tem področju in pri tem eh, upoštevati eh, to napetost in najti ravnovesje. Druga zadeva pa eh, je ta, okvarjamo se s področjem, ki se vse čas zelo hitro spreminja in nihče pred 20 leti, naprimer, ni mogel predvideti, da se, danes, da se bomo danes nahajali v tem položaju da, in da bomo lahko tako hitro prenašali podatke in podobno. Evropska unija mora posodobiti staro zakonodajo iz eh, jasnih razlogov, kajti uh, mora eh, biti bolj uh, konformna z sedanjimi in skladna s sedanjimi pogoji. Uh, ljudje so pa kljub um, temu um, v položaju, da ne bodo zadovoljni, če se bomo vedno znova vračali na ta vprašanja. Uh, smo v situaciji, ko se eh, položaj nenehno spreminja, eh, tudi glede razpoložljivosti podatkov eh, in možnosti, kako bi jih varovali. Torej, delo na tem področju je zelo dragoceno in nacionalni parlamenti bodo tudi razumeli, da je to zelo pomembno in zelo dragoceno delo. In pridružujem se tistim, ki pravijo, da ne moremo zelo jasno razlikovati med mednarodnimi in narodnim. To pomeni podatki na mednarodni ravni in državni ravni. Eh, ta um, svežen Eh, potrebuje sicer določene eh, predloge sprememb in prilagajanja, da se upošteva obe strani napetosti, ampak eh, ta svežen je treba sprejeti, če Evropska unija želi napredovati v smeri digitalnega skupnega enotnega trga, ki si ga vsi želimo in ki bi lahko bil izredno pomemben element za bodočo rast našega gospodarstva. Hvala lepa in sedaj dajem besedo po vrstnem redu. Diani Alonso Blas eh, o treh vprašanjih, eh, ki eh, so bila postavljena o transparentnosti, zaupanju in poklicnih nosilcev odgovornosti. Zelo sem uživala, ko sem prisluhnila komentarje o svojih kolegov, zlasti, ko sem poslušala Ano na moji levici in um, dobro je, da uh, direktiva uh, nudi manj zaupanja uh, kot sistem, ki ga uh, imamo sedaj. Pa tudi drugi so bili zelo zanimivi. Alvaro, kolega Alvaro je marsikaj zanimivega povedal, uh, tudi v zvezi z točnostjo podatkov. Uh, dejansko je to načelno vprašanje in uh, to je. Z, Tukaj se vsi strinjamo pravzaprav, da je vitalnega pomena, da imamo točne podatke, kajti uh, Eh, ni dobro, da se eh, preganja napačno osebo. Torej, raziskovalci eh, in drugi morajo seveda se zanašati na podatke. Če delaš na mednarodnem področju, je izredno važno, da dobiš pač ustrezne informacije od različnih organov v posameznih državah. Dobro deluje sistem, ko se informacije primerja v sistemu, tako da če pride do eh, različk, eh, razlik med informacijami iz različnih virov, eh, se potem mora verificirati podatke in zato imamo um, točne um, točen pregled, eh, komu se je posredovalo podatke, od koga smo dobili podatke in tako dalje. Zaradi tehničnega sistema je to mogoče storiti, imamo dober pregled, odkot so podatki prišli in komu smo jih posredovali. Eh, v celoti se z vami eh, strinjam, da je to izredno pomemben element. Kar se tide, tiče gospe Sipel, Eh, zaupanje je bistveno in vsakemu, eh, vsakem, v vsaki predstavitvi govorim o tem. Eh, torej tudi nacionalni organi morajo nam zaupati v Eurojustu, kajti mi smo odvisni od zadev, ki jih dobimo od nacionalnih preiskovalcev. In prepričana sem, da v tem kontekstu je izjemno pomembno, da mednarodno veljajo ista pravila, kot eh, veljajo nacionalno. Sedaj imamo različne standarde. Eh, tako za področje evropskih agencij in eh, tako, kar velja na nacionalni ravni. Tu so razlike trenutno in sedaj uh, bi morali to preprečiti. In, uh, zato mm, menim, da se to nanaša tudi na celo področje uh, pogodb, če nimamo ustreznega. Uh, ustreznih podlag ne moremo posredovati podatkov naprej, mogoče tudi sveda na osnovi bilateralnih sporazumov, ki vsebojo garancije, eh, včasih tudi na področju eh, bilateralnih odnosov. Mislim, da bi morali to spraviti v širši kontekst in to je izredno dobra možnost sedaj, da poskrbimo za te zadeve. Hvala lepa in sedaj eh, gospod Drewer in še naslednji. Hvala lepa predsedujoči, nekaj zelo dragocenih točk je bilo že rečenih. E, tudi e, mnoga vprašanja so bila izredno zanimiva. Poskušal bom zelo nakratko odgovoriti na nekatera vprašanja, e, tako kot sem jih razumel. Če govorimo o dostopu kazenskega pregona do javno hranjenih podatkov in posameznih individuumom. E, torej, Europol ne more direktno se e, nas, e, obrniti na podjetja in zaprositi za, pod, za podatke. Drago, Seveda so podatki lahko dragoceni v borbi proti organiziranemu kriminalu in eh, nacionalna policija nam posreduje podatke. Eh, ta nacionalna policija pa pridobiva podatke eh, po nacionalnih postopkih in zakonodaji na nacionalni ravni. Seveda je je pri tem treba poskrbeti tudi za transparentnost. O tem ste govorili. Pomembno je, da po eni strani Eh, ponovno omenimo možnost eh, za evropske državljane, da se neposredno eh, obrnejo na posamezne organe, tudi tako, da se da zahtevajo informacije, ki so, ki o podatkih, ki so na razpolago. Kot eh, organizacija za izvajanje kazenskega pregona moramo pač imeti možnost, da opravljamo tudi policijsko delo. In zadnja točka, o kateri eh, je bilo govora, je zaupanje. Eh, namreč to je izredno pomembna stvar, tudi državljani morajo imeti zaupanje v organe, ki delajo na tem področju, tudi v Evropsko, Evropski policijski urad. Nacionalni organ organi, policijski organi morajo zaupati uh, Europolu, uh, da eh, morajo zaupati, da dajemo ustrezne uh, storitve in da upoštevamo. Uh, vsa pravila, drugače nam ne bodo več posredovali podatkov, ki jih potrebujemo. In na koncu za Eh, ne bomo mo mogli mi nuditi storitve, ki so potrebne za to, da nacionalni organ lahko ustrezno delujejo. Seveda v naših eh, bankah in naših eh, bazah podatkov je veliko podatkov različnih državljanov, ampak ti visoki ti podatki morajo biti visoke kakovosti eh, v naših bazah. Eh, če se praktično gleda na to, je, so pravila za varstvo podatkov eh, zelo podrobna in to so vprašanja, kako se obdeluje podatke v svojih bazah, da se lahko te podatke ustrezno analitično obdela in uporabi v sistemu. Hvala lepa. Thank you. Uh, uh, eh, hvala. Še eh, ena točka z moje strani, ker predstavljam operativno stran Europola. Osredotočil bi se na praktični vidik eh, za policije, namreč in policijskega dela. Eh, govor, govora je bilo o različnih eh, načinih eh, posredovanja podatkov in obdelave podatkov. To je en izmed izzivov, s katerimi se je soročil Europol na začetku. Imamo eno pot, to je naša zakonodaja, kako lahko posredujemo in tudi zbiramo podatke. Moramo dvigniti zavedanje v državah članicah, eh, kakšni kriteriji eh, so bili uporabljeni za podatke v Europolu. In mi tudi dajemo informacije državam članicam. Eh, o tem je bilo že govora. Namen Eh, obdela, obdelave podatkov je potrebnost. Eh, to je naš okvir. Karkoli mi sprejmemo kot osebno informacijo, eh, mora biti nekaj, kar je potrebno za nas, da se lahko borimo proti organiziranemu kriminalu. In ko nas nadzorujejo in pregledujejo, eh, mo, vedno dobijo vprašanje, zakaj je neka oseba v vašem uh, sistemu, zakaj uh, držite, ohranjate te podatke tako dolgo, zakaj se ta oseba tako dolgo nahaja v vaši bazi podatkov. Harmonizacija je nujna in to je nekaj, kar smo uh, vse čas poskušali doseči in zdaj je to nasplošno sprejeto. Uh, zlasti kar se tiče pristojnih organov, s katerimi sodelujemo. V državah članicah pri policiji eh, je eh, veliko razumevanja za to, da imamo ustrezno harmonizacijo. Bolj preprosto je, če veš kot policijski eh, uradnik, s kom sodeluješ in kdo bo to sprejel, ko sodeluješ z njimi, kako bo ta podatek uporabljen, kajti informacije ne obdelujemo. Za kar tako, pač pa eh, glavni razlog je, da dosežemo ust uspešno obsodbo in eh, pomeni, da, bit, da mora biti te podatke tudi vedno eh, posodabljane in tudi ustrezno obravnavane. Hvala lepa in sedaj še. Eh, gospo, gospa LSDBC, hvala. Samo eno kratko točko bi omenila v zvezi s tem, kar je dejal gospod Alvaro. Um, vsi standardi eh, var, varovane podatkov so bili že problematični v okvirnem eh, sklepu, ampak svet Evrope eh, tudi trenutno obravnava to področje in mislim, da se tukaj stvari ne bodo tako zelo spremenile. V v naslednjih mesecih se bo še veliko govorilo o tem, ampak eh, pristop za eh, organe pregona Eh, pristop do osebnih podatkov, ki prihajajo tudi iz eh, zasebnih podjetij in tako dalje, je odprto vprašanje. Nujnost je tu gotovo zelo eh, pomembno. To je tudi kolega pravkar omenil. Če se ukvarjaš z nekompatibilnim namenom, je tudi potrebnost rešitev tega problema. To je izredno težka razprava in težko vprašanje. Eh, to, kar bi posebej želeli izpostaviti, je, da ne želimo ponovno razprave začeti, eh, smo, ki smo ga že eh, imeli pri prenosu podatkov in ponovno pravim, da je ključ za razrešitev prav vprašanje potrebnosti podatkov. Hvala in sedaj še Ana. Hvala. I just want to answer some of the... Rada bi odgovorila na nekatera vprašanja, ki so jih zastavili udeleženci. E, mislim, da se je prvo e, vprašanje nanašalo na transparentnost, preglednost. To je seveda zelo pomembno. Treba je razlikovati med uredbo in direktivo. Uredba v členu 5a e, osnovna načela pravične... E, obdelave pač pravi, da je treba podatke obdelovati na transparenten način. Tega v direktivi ni. V 4a se govori o eh, pravični obdelavi, ni pa govora o transparentnosti. Mi se zavedamo, da imamo na področju kazanskega pregona določene omejitve zaradi občutljivih podatkov in podobno. No, morda bi pa zapisali nekaj kot, kjer je le mogoče in podobno. Vendar eh, ni razloga, da ne bi imeli preglednosti na celem vrstu področji v sektorju kazenskega pregona. Potem pa še nekaj. Omenili ste zaupanje. To je, eh, zakaj sem jaz v svoji predstavitvi tudi povedala, da je zelo pomembno, da evropske institucije delajo na nekem skupnem načrtu za vzajemno priznavanje, da bodo pač imele vse od prevoda do za eh, eh, pristopa do zakonodaje, da pa nimajo nič eh, o zaupanju in transparentnosti, nima smisla, kajti brez tega pač ne bomo imeli Eh, zaupanje, torej kako bi lahko imeli vzajemno preiznavanje, če nimamo posod istih pravil. In eh, to je pač dejansko eh, problem fragmentacije gospa Lepaj in tudi gospa Reding sta povedali, da je potrebno poenostavljanje odpravo fragmentacije. Fragmentacije bo še vedno obstajale. Imamo naprimer 27 različnih pravil na področju kazanskega eh, pregona, imamo direktivo o zasebnosti, o shranjevanju podatkov, vse to se nanaša na osebne podatke. Kako naj bi tu na ta način dosegli poenostavljanje? Torej, pozivam vas, da dejansko poskusite tu doseči več. Hvala lepa. In to je bila tudi zaključna beseda za to tretjo sejo. Prisrčno se zahvaljujem pri vsem, ki so sedeli tu na podiju za odlične prispevke v tem težavnem okolju, kjer se dejansko moramo. Eh, odločiti za boljše usmeritve v prihodnosti. Hvala lepa za eh, predstavitev situacije iz prakse na znanstveni podlagi. Vam pa hvala za vašo pozornost in da bomo pač eh, spoštovali predvideni čas, bi pozval Nadjo Hirš in Šona Kelja, da preuzameta vodenje četrte seje. Mislim, da bomo verjetno nadaljevali čez 3-4 minute. Vam se pa vsem zahvaljujem.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 Das ist nicht mein Stil normalerweise. Members, uh, national parliamentarians, ladies and Drage poslanke in poslanci, gospe in gospodje, prehajamo k zadnji seji današnjega dne. E, hvala lepa za vašo potrpežljivost. Upam, da se bomo tudi držali predvidenega časa. E, ko sem pred e, tremi leti prišel prvič na to mesto, eh, sem mi dali to v roke in to bom tudi učinkovito uporabljal. Eh, vesel sem, da sem poročevalec za ITRE za, to, za ta zelo zanimivi in pomembni predlog. Eh, srečal sem se z 120 lobisti, ki so se hoteli pač pogovarjati z menoj upam, da bomo dejansko na koncu imeli dobro uredbo, določena vprašanja so odprta. Gre za um, vprašanje eh, soglasja, pravice do pozabe, za, za, za zasebnike, eh, potem pa online, offline potem pa vprašanje poblaščenca za podatke za podjetja nad 100, 250 zaposlenih. Torej, in mnoga druga vprašanja, sedaj se bomo pač pogovorili o zelo pomembnem vidiku. Gre za torej, nadzornike podatkov in obdelovalce podatkov v zasebnem in javnem sektorju. zelo pomembna je seveda jasnost eh, in odgovornost, ki jo mora vzpostaviti nadzornik. Mi seveda ne eh, zahtevamo nekih eh, očkodnin pravzaprav od eh, ljudi, temveč želimo spoštovanje in zdrav sistem. Eh, torej, Torej, vse je podobno kot v avtomobilski dobi. Mi sedaj določamo eh, pot in pravila in eh, mi moramo seveda zbrati od vas eh, povratne informacije, ki jih bomo potem tudi predlagali v predlogih sprememb in upam, da bomo tudi ustrez, dobili ustrezno uredbo, ki bo kos izzivom časa. E, sedaj pa lahko tudi predam besedo kolegici, ki bo z mano vodila e, to sejo, kolegica Nadja Hirš. Prosim. Hvala lepa. Zelo se veselim, da sem lahko tu kot predstavnica odbora za zaposlovanje in pristojna sem eh, v odboru za varstvo podatkov eh, zaposlenih. Eh, to najdemo predvsem v členu 82. V zadnjih mesecih sem se pogovarjala s podjetji, sindikati, združenji, In na začetku eh, se osebe niti niso osredotočale na varstvo podatkov zaposlenih, potem so se pa spomnili, ah da, tam so tudi določeni podatki, ki spadajo pod to direktivo. To so torej odkrili šele s časoma in pojavili so se določeni problemi. Največji problem je, Eh, dejstvo, da je varstvo podatkov zaposlenih različno razvito v državah članicah in vem tudi, da je obstajal pred desetimi leti nek poskus eh, komisije, ki je propadal, ker je pač eh, tu bilo težko najti neko skupno linijo. Ne glede na to smo pač rekli, da je varstvo podatkov zaposlenih zelo pomembno, zlasti spričo dejstva, da je v zadnjih letih in mesecih prišlo do zlorabe takih podatkov, zbiranja eh, podatkov, snemanja zaposlenih, eh, tako da pravzaprav nikakor ne smemo pozabiti eh, tega področja. In zaradi tega smo se odločili, da pri eh, členu 82 eh, eh, stvari natančno pregledamo in hoteli smo pač v ta člen unesti vse pomembne vidike in želimo, da se sicer ohranja samostojnost držav članic, treba pa je določene minimalne standarde eh, sprejeti tu v tem Eh, členu. Tu gre naprimer za vprašanje, da ima zaposleni pravico, da od delodajalca zve, kateri podatki o njem se zbirajo in so na voljo. Potem, da ima pravice do informacij o telekomunikacijskih podatkih, kako je s podatki v zvezi z elektronsko pošto, kako je s, podjet, eh, s prostori, ki niso javni eh, in se uporabljajo v zasebne namene, naprimer eh, Eh, prostori, kjer se lahko zaposleni preoblečejo, eh, da se tam ne snema in podobno. To so področja, kjer dejansko lahko sprejmemo določene minimalne standarde. In potem pa eh, pooblaščenec za varstvo podatkov mora biti tudi sam zavarovan zaradi tega, ker sicer ne bi mogel v podjetju upravljati svojega dela. To je jasno in potem pa neravnovesje eh, delov jemalcev in delodajalcev moramo upoštevati. Mi imamo tu naprimer različne moči. Na eni strani je bilo izpostavljeno dejstvo, da podjetja pripravljajo dodatne ponudbe za svoje delavce, naprimer na področju zdravstva, pokojninskega zavarovanja. In tu eh, dejansko mora imeti zaposleni možnost, da da svoje saglasje, če to njemu koristi. Se pravi, načelo ugodnosti eh, naj velja za zaposlenega. Eh, torej, To eh, je pač samo kratek pregled. Eh, pred nami je še velik izziv, da najdemo dobre formulacijo za člen 82. Veselim se tudi današnje razprave z našimi govorniki. Naj začnem na levi strani kolega iz eh, odbora za notranje zadeve nemškega Bundestaga Štefan Majer in besedo bi mu kar takoj predala. Prosim. Prisrčno hvala, gospa predsedojoča, kolegica Hirš, kolegice in kolegi, gospe in gospodje, rad bi se najprej zahvalil za to priložnost, da eh, govorim o tem um, ambicioznem projektu. Osredna področja uredbe eh, so bila že omenjena. Tu gre za področja, ki so že predmet obravnave v Nemčiji, v parlamentu in še naprej se bo o tem govorilo, kajti eh, zaščita in varstvo osebnih podatkov je v Nemčiji zelo pomembna. V mnogih eh, primerjih pa ni treba urejati države, ki zbira podatke, temveč eh, gospodarstvo. Zame je torej tu pomembno vprašanje neke smernice, nekega vodila. Eh, Eh, po eni strani je treba seveda varovati podjetja, ki zbira podatke, po drugi strani pa seveda interese eh, državljanov. Varstvo osebnih podatkov mm, je eh, nekaj, kar ni izolirano. Se pravi, osmi člen je povezan s 15. in 16. členom pravicami ekonomske narave. In tu imamo pa seveda eh, nasprotujoče interese in vsega tega ne eh, uredita uredba in direktiva, eh, uredb, ne uredi uredba. Marsi katero vprašanje se bolj ureja z vidika potrošnika in treba je seveda tudi upoštevati vidik podjetij in uredbe za privacy by design pa privacy by default sta zelo pomembni opciji za bodoče oblikovanje elektronskih služb in uporabe interneta. Eh, Eh, več pa je seveda eh, pravil, ki obremenjujejo podjetja. Komisija si je zastavila cilj zmanjševanja birokracije, vendar tega tu ne uresničuje, pa tudi stroški ostajajo visoki. Eh, torej, po eni strani 14. in 15. člen in 32. člen predvidevajo novo dokumentiranje in zbiranje. Določene druge informacije pa se črta. Torej dejansko je treba ugotoviti, kateri podatki so dejansko pomembni. Se pravi, stvari, ki so že splošno znani, naj ne bi bili predmet eh, obveznosti informiranja strani podjetij. Naprimer, prenos informacij z eh, vizitke v elektronsko eh, bazo podatkov bi že bil pravzaprav postopek, o katerem je treba dati informacije in to se mi zdi nespremljivo. Eh, gospodarska druženja menijo, da bi uredba v sedanji obliki prinesla višje stroške in to bodo potem morali nositi vsi uporabniki. Mnoge nove dožnosti Eh, so take, da jih morda lahko spoštujejo veliki koncerni. Majhna in srednja velika podjetja pa bodo imela težave. Naprimer, da v 24 urah izčrpno dajo informacije o kršitvah na področju varstva podatkov. Potem tudi eh, poblaščenec za varstvo podatkov šele eh, ko ima podjetje več kot 250 sodelavcev. V Nemčiji imamo mejo 10 sodelavcev in to se je že dobro uveljavilo. Torej predlagam, da ta predpis eh, drugače regulirate. Treba je tudi diferencirati med obsegom uh, osebnih podatkov, ki se obdelijo in velikostjo podjetja ter s tem povezanimi dolžnosti. In tudi eh, načelo vse na enem mestu je eh, sicer dobro, eh, vendar evropski okvir mora ustrezno upoštevati tudi potrebe majhnih in srednje velikih podjetij. Potem naj tudi povem, kako vplivajo ti predlogi na zaposlene. Eh, uredba eh, Eh, tu pravzaprav zahteva preveč. V Nemčiji imamo pač eh, določene pravila eh, v sporazumih, ki veljajo za posamezna podjetja. To pomeni, delodajalci in delojemalci se skupaj dogovorijo glede določenih postopkov in s tem se konkretizirajo pravzaprav določeni eh, pravni pojmi in s tem se zagotavlja tudi zelo visoka raven varstva podatkov. Eh, vsak nekaj da in nekaj vzame in eh, eh V uredbi eh, v členu 6.1.b in c eh, piše, da je potrebna neka pogodba ali neka zakonska obveznost. Kolektivne pogodbe, naprimer, ne bi bile več primerne. Kolektivne pogodbe ne bi bile podlaga za zakonito obdelavo podatkov. Treba je zagotoviti, da bodo kolektivne pogodbe in tudi uh, podjetniške pogodbe pravna podlaga za varstvo podatkov. Uh, potem uh, eh, 7.4 v povezavi z uvodno izjavo 34 eh, uredbe predstavlja pravzaprav tudi nazadovanje v primerjavi s tem, kar imamo sedaj. Tudi sindikati so pozdravili, da je uh, odpadla obveznost eh, soglasja. Uh, to je napak. Soglasje je eh, eh, možno eh, samo, kadar se pač da neko dodatno storitev sodelavcem v podjetju, naprimer popusti, časopisi, vse to bi tudi odpadlo, če odpade ta možnost soglasja. To ne bi bilo dobro za prakso in to mora biti še naprej dopustno določena kritična področja bi pa seveda lahko izključili. Potem pa še glede števila delegiranih eh, pravnih aktov ter eh, postopkov za skladnost. Eh, pravni, delegirani pravni akti po mojem Eh, presegajo to, kar eh, je predvideno v pogodbi v členu 290. To pomeni, da eh, osnovnih določb ne smemo prelagati na izvedeno zakonodajo, izpeljano zakonodajo, temveč to mora pravzaprav urejati osnovni tekste in tu se enostavno delegira preveč. Komisija lahko torej eh, sprejme mnoge standarde, ki jih mora sama nadzorovati. Eh, to je povod za številne pomisleke. Število delegiranih pravnih aktov je treba torej zmanjšati in v naslednjih mesecih in tednih eh, moramo tudi z vidika materialnega prava te eh, stvari urediti. Potem pa tudi mehanizem za skladnost. Te določbe moramo tudi zavrniti. tu lahko pravzaprav se prepovedo eh, ukrepi nacionalnih eh, eh, nadzornih organov in komisija bi s tem pravzaprav dobila velike pravice vse do nacionalne ravni. Tu je v nasprotju z neodvisnostjo nadzornih organov člen 47 eh, in to je v, skla, eh, v nasprotju s členom 20 naše ustave. Drage kolegice in kolegi, spoštovane gospe in gospodje, v razpravi v Nemčiji je v eh, ospredju uresničljivost in praktičnost teh določb. E, nameravam tudi uvesti e, možnost e, povezanih tožb, sem pa proti kolektivnim tožbam, ki so pač omenjene. Marsikaj v tej uredbi še ni dobro ocenjeno, ne vemo, kakšne so posledice. Ne smemo tu prehitevati in eh, sklepati stvari s preveliko naglico. S tem se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Eh, hvala lepa, uh, Štefan. Uh, hvala lepa, da ste se držali časa, čeprav so tolmači imeli kar uh, težave z vašo hitrostjo. Uh, torej, poslušal sem angliščino in mislim, uh, da bi zaslužili dejansko upis v Guinnessovo knjigo rekordov za to hitrost. E, potem pa Erika Mann, generalna direktorica e, pri Facebooku. Veseli smo e, njene predstavitve. Prosim. Hvala lepa za uvod in hvala lepa eh, tudi, da ste povabili Facebook na to razpravo. Spoštovanje poslanke in poslanci iz Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, naj povem nekaj splošnih eh, pripomp, preden preidem na specifična vprašanja iz vašega eh, vprašalnika. Torej, revizija okvira za varstvo podatkov ima seveda nek eh, potencial, da omogoča inovacije, hkrati pa zagotavlja večjo transparentnost in nadzor nad internetom. Eh, mi potrebujemo seveda tudi neko dobro ureditev zasebnosti. Zasebnosti je tudi pomembna za Facebook. Tri načela vodijo naš eh, program eh, za zasebnost. Preglednost, odgovornost eh, in zasebnost. E, to so pač pomembna načela. In potem pa vprašanja, ki ste jih zastavili. E, tu imate predlog, s katerim želite zmanjšati breme za nadzornike podatkov zlasti v majhnih in srednje velikih podjetjih. E, vendar uvajate tudi nova, nove administrativne zahteve za podjetja z več kot 250 zaposlenih in Tu vključuje seveda tudi eh, obveznost, da se ohranja dokumentacija o obdelavi podatkov eh, in to je seveda zelo velik breme za eh, vsa podjetja. Facebook seveda razume eh, težave, s katerimi se soočata komisija in parlament s pričo eh, rasti in zahtev po eh, visokih standardih. Treba je seveda dobro zaščititi uporabnike podatkov, eh, vendar mi smo sedaj v zgodnji fazi razvoja internetnega sektorja. Nekateri imajo občutek, da smo na koncu, vendar mi smo šele na začetku. Mnogi posli se šele razvijajo in treba je seveda zagotoviti, da bodoča zakonodaja ne bo obremenjevala podjetij, Eh, pa naj gre za eh, evropsko podjetje, mednarodno, veliko ali majhno. Leta 2010 eh, je bil izpostavljen pomen digitalnega sektorja v evropskem gospodarstvu. Evropski parlament, komisija in tudi države članice so dostikrat izpostavile zaupanje v digitalno ekonomijo za pospeševanje rasti, vključevanja in podobno. Evropsko podjetje je tudi del tega, tega internetnega gospodarstva. Pomislimo Spotify iz Švedske, Skype iz Luksemburga, Diza iz Francije, Voga iz Nemčije. E, to so podjetja, pa še mnoga bi lahko naštela. V naslednjih e, letih e, bodo majhna in srednje velika podjetja na področju interneta hrbtenica tega gospodarstva in Facebook uh, ima to srečo, da lahko dela eh, z mnogimi uh, novimi podjetji, ki sedaj nastajajo. Mi smo optimistični glede kakovosti in ustvarjalnosti teh novih podjetij v Evropi in mi smo veseli, da jim lahko uh, pomagamo pri rasti in jim ponujamo našo platformo za to, da najdejo stranke po svetem svotu. Uh, neodvisna študija Deloitte iz leta 2012 je pokazala, uh, da lahko povečajo eh, eh, svoj eh, dohodek in sicer gre za znesek v višini 32 milijard. Podpre se pa 232 tisoč delovnih mest v evropskih državah. Eh, potem se moramo seveda vprašati, kako bo vse to vplivalo na države članice in pravice oseb, na katere se nanašajo podatki. Potem gre seveda tudi za vprašanje načela eh, rezidentstva matične države. Eh, in Facebook seveda pozdravlja poenotenje na tem eh, področju, s tem bo eh, zagotovljena večja enotnost na področju podatkov in s tem eh, se bodo zmanjšali stroški za svetovalce, ki svetujo glede nacionalnih režimov, evropskim režimom, s tem bo bolj zagotovljena Eh, zaščiten prosti pretok eh, osebnih podatkov v Evropski uniji in v širšem sektorju. Naj tudi nekaj povem o MSP-jih in digitalnem sektorju. Digitalni sektor bo ključen za oživljanje gospodarstva v Evropi in načelo eh, vse na enem mestu bo izpostavilo in okrepilo prednosti. In Deloitte je pa tudi dal uh, še nekaj drugih številk in sicer eh, Eh, Centr za evropsko politiko je povedal, da bi integriran digitalni trg eh, prinesel eh, BDP v višini 4 eh, odstotkov, se pravi 5 milijard evrov v dobi desetih, petih let. Torej, no, vse je odvisno seveda tudi od tega, kako se bo evropsko gospodarstvo razvijalo na splošno, kako se bo mednarodno gospodarstvo razvijalo. Mehanizem vse na eno mestom je koristen eh, za eh, MSP-je in jim lahko pomaga pri razcvetu. S tem se odpravlja fragmentacija, administrativno eh, breme in o tem je tudi govorila komisarka Reding, ki meni, da je administrativno breme vredno 3,2 milijardi evrov na leto in eh, s tem bo lažje ustanavljanje podjetij eh, v Evropi in eh, to pomeni, da bodo evropski državljani videli povečanje interesa za Evropsko unijo, vendar te točke, vem, bodo seveda tudi delovale samo, če bodo nacionalni organi za varstvo podatkov in učinkovito delovali. Mi smo zaskrbljeni eh, zaradi določenih eh, členov v osnutku uredbe, eh, ki spodkopavajo ehm, pooblastila na teh uh, uradnikov za varstvo podatkov. To bi bilo seveda eh, zelo slabo za naše državljane. Torej, tu je treba dejansko pregledati doslednost in prav gotovo bi lahko tu še dali nekaj priporočil za izboljšanje teh uh, točk. Torej, še nekaj uh, uh, o Facebooku. Mi imamo matični sedež na Irskem. In mi smo vedno znova pokazali, da smo pripravljeni izpolnjevati naše obveznosti glede eh, zasebnosti. Tesno sodelujemo z irskimi eh, organi za varstvo podatkov. Facebook je bil pred kratkim eh, tudi predmet pregleda strani organa za varstvo podatkov in ta pregled, da veste, tu je šlo za tri mesece natančnega pregleda in končno poročilo je pokazalo, povedalo, da Facebook ne samo, da spoštuje irske zakone o varstvu podatke, temveč eh, spoštuje tudi načela, ki veljajo v Evropi. In eh, to je seveda zahtevalo šest mesecev dela pri implementaciji. Pozdravljamo eh, tudi eh, pohvalo eh, irskega organa. Dejansko so pač pokazali eh, pri Facebooku, da je velika pripravljenost za spoštovanje eh, zakonodaje. Torej, Facebook eh, dela na tem, da izpolnimo eh, vse, vsa pričakovanja, kajti sedaj tečejo določene spremembe in mi pričakujemo, da bomo naše obveznosti izpolnili do skrajnega predlaganega roka. Potem pa zadnje vprašanje, kako zagotovimo, da bo eh, zakonodaja kos tehnološkemu eh, razvoju. Torej jaz eh, sem za načelo privacy by design, privacy by default, to je zelo pomembno. Torej za storitve in proizvode je privacy by default pomembno, vendar. Vendar privacy by default ne spoštuje uh, specifične narave uh, socialnih omrežij in storitev, ker se ljudje povezujejo z drugimi in dajejo podatke. To je središče naše dejavnosti. To je razlog, zakaj se ljudje pridružujejo Facebooku. Nekateri pač. Uh, pravijo, da moramo pravzaprav dati našim uporabnikom možnost, da kontrolirajo uh, svojo izmenjavo podatkov in to smo jim tudi eh, dali na voljo. Lahko izberejo svojo publiko, lahko imajo različne nivoje zasebnosti in tako naprej. To, ta nadzor se izvaja z preprostimi urodji, ki jih eh, lahko uporabljajo vsi eh, uporabniki Facebooka, vsi kontrolirajo podatke in dejansko lahko spreminjajo nastavitve za zasebnost in publiko in vse informacije se lahko potem tudi brišejo in podobno. Facebook tudi meni, da je treba dati ljudem jasne informacije o registraciji, potrditvah in tako naprej. In prvič, ko uporabljajo neko uh, novo uh, orodje, se, se jih vpraša, ali je to namenjeno tej ali tej publiki in podobno. No, mi tudi verjamemo, da mora biti nastavitev eh, pomembna eh, glede eh, na starost. Dejstvo je, da imamo različne eh, profile za odrasle in mladoletnike. Naprimer, pri mladoletnikih velja, da se njihovi eh, profili ne pojavijo pri javnem eh, iskanju na internetu in podobno. Eh, potem pa. Vidimo, da se eh, tu navezujejo tudi stiki na področju industrije in potem pa privacy by design. To je tudi zelo dober pristop zaradi tega, ker se ne diktira, katero tehnologijo je treba uporabiti za veliko zaščito uporabnikov. Tu je tudi vse edini Eh, način, da zagotavljamo, da bo zakonodaja lahko spremljala tehnični razvoj, da bo tudi upoštevala torej, vse posledice eh, za zasebnost. Hvala lepa. Thank you, Erika, for your contribution. Thank you. Uh, prav lepa hvala. Sedaj je zame veliko zadovoljstvo, da vam predstavim uh, našega naslednjega govornika in sicer gospoda Aleksandra Dikska, eh, ki je eh, eh, komisar za varovanje podatkov in svobodo informacij za Berlin iz Nemčije. Hvala. Hvala za to prijazno predstavitev. Zame je prav velika čast, da lahko tukaj spregovorim. Deset točk je in ena zadnja eh, še točka, ki bi, ali pa izjava, ki bi želel podati. In eh, sicer eh, želimo zagotoviti tudi visoko raven varstva podatkov v celotni Evropski uniji. Eh, direktiva 95-64 je povedala v uvodni izjavi 10, eh, da države članice ne smejo eh, dovoliti, da pride do zmanjševanja teh zakonov in eh, moramo poskrbeti do, za harmonizacijo s pomočjo uredbe. Eh, to je v besedilu tudi zelo jasno podano v besedilu uredbe. Že prejšnji govorniki so o tem govorili. Več prožnosti je potrebno strani držav članic na določenih področjih, zlasti na področju zaposlovanja. Ne samo na tem področju, ampak zlasti na tem področju. V členu 82 osnutka eh, govorimo o preoskem in preveč negotovem eh, opredeljevanju. Države lahko eh, eh, dajo zakonske predloge samo v okviru te uredbe. Nemčija, tudi Bajer je v tem govoru, ima določene zakone, ki poskrbijo za posebno zaščito zaposlenih in tudi prosilcev za zaposlitev. In to presega zaščito, ki jo uredba predvideva te uredbe in sporazumi ali bodo ostali v veljavi, ko bo prišlo do sprejetja predlaganega zakona in ko gre za harmonizirane zakone, je treba skrbeti za to, da se izboljša varstvo. In to podpiram, kot je dejala Nadja Hirš, da potrebujemo minimalno standardno varstvo in to je jasno tudi za člen 82. Eh, druga stvar se nanaša na posebne določbe eh, MSP, to je mala in srednja velika podjetja. Eh, komisija bo naredila posebne oblike ureditve za ta podjetja, to je razumljivo, ampak zdi se mi, da število in obseg teh izjem za MSP je preveliko. Eh, kot primer gre za eh, tudi zaščito otrok. Če eh, za obdelavo podatkov otrok obstojajo posebne zahteve, ne razumem, zakaj za MSP-je obstojajo posebni ukrepi in merila, ki jih je treba sprejeti v primeru, ko morajo pridobiti pristanek in to pristanek preverljiv pristanek za uporabo nekih eh, podatkov. Eh, gre tudi za število oseb eh, oziroma koliko bi jih nadziral nek človek, ki je pooblaščen za nadzor in varstvo podatkov. In da je Ko gre za osebni in kadrovski management, imajo ljudje pravico, da imajo svojega predstavnika, ampak če nek zdravnik recimo obravnava občutljive podatke, če ima pet eh, zaposlenih, ne bo imel takšnega eh, pobleščenca za varstvo podatkov. Na to eh, nadzornik in obdelovalec. Um, osnutek uh, uredbe se je naučil nekaj iz primera SWIFT in je um, predvidel skupno uh, nadziranje. Um, tudi v uh, členih recimo 28 in to nadzorujejo se predvideva obravnava teh ljudi v eh, členu 22. V členu 28 pa se predpisuje dokumentacijo za nadzornike in eh, tiste, ki obdelujejo podatko in tudi njihova odgovornost je posebej opredeljena v okviru sedanjega zakona, je tisti, ki obravnava podatke. Eh, tisti, ki um, nima odgovornosti uh, kot. Uh, sam, ampak ima naloge. To je pravzaprav premaj, premalo jasna opredelitev v osnutku. E, kaj, to, kar je potrebno, je odgovornost in ne sme izginiti, e, ko gre za nadzor in obdelavo podatkov e, v različnih scenarijih. In potem naslednja točka je neposredno trženje. Neposredno trženje mora sloniti na Eh, različnih faktorjih in sicer ne sme mm, dovoliti, da imamo različne koncepte eh, in mora imeti eh, popolnoma jasno opredeljeno zakonsko podlago. Zato predlagam, da se črta uvodno izjavo 57 v celoti. To pomeni, da bi imeli tudi profiliranje bolj jasno. Na to profesor Hornum, ki je že danes uh, dopoldan, uh, omenjal uh, določene stvari v zvezi s tem. Ehm, kar se tiče direktive e-privacy, je treba stvari bolj jasno opredeliti. Ehm, veliko je tudi ehm, problemov, ki se šele odpirajo med eh, splošnim, eh, eh, splošnim okvirjem in zahtevo po varovanju podatkov individualcev. Pri osnutku se sicer upošteva določene internetne internetne probleme e-privacy eh, direktiva eh, pa mm, se ne upošteva v tolikšnem obsegu in eh, je treba najti boljšo pot za integriranje pravil za varstvo podatkov. To je velika naloga, treba je najti bolj jasno pot in bolj jasno ehm, uredbo tega problema. Uh, Um, in naslednja točka, to je že španski delegat eh, omenil v prejšnjem zasedanju, eh, torej um, odnosi med uredbo in direktivo in obstoječa mm, svoboda izražanja in zakoni v zvezi s tem. To um, medsebojno eh, področje je treba razčistiti. V uvodni izjavi je treba poskrbeti, da za to, da bi imeli zelo jasno uredbo eh, splošne narave v besedilu, ki se ne tiče samo javnosti, pa tudi zasebnega sektorja, eh, ker eh, je potreben dostop do informacij in pa tudi zasebnost upam, da bomo prišli do eh, uredbe, ki bo točno opredeljevala te odnose in to tudi zelo priporočam. Komisija predvedeva dominantno eh, vlogo v tem v uredbi, ko, ko gre za delegirane akte, ki so v pristojnosti komisije in tudi um, sam mehanizem doslednosti in tako dalje. Tukaj je treba, evropski, da evropski zakonodajalec še masi kaj opredeli. In uh, poleg tega moramo uh, Eh, še opredeliti, kako je eh, z delovno skupino 29, ki je pravkar eh, pred kratkim sprijela delovni dokument, kjer se Eh, govori o delegiranih aktih in eh, kjer se podaja praktične predloge za razreševanje nastajajočih problemov in eh, tudi opozarjam na to. Mehanizem doslednosti ne ne velja za nadzorne organe in ko gre za agencije, vse na enem mestu One Stop Shop. Eh, nekaj takega je izvedljivo samo v taki obliki, da agencija dela kot neke vrste vodilna eh, agencija in tisti, eh, ki so iz drugih držav, morajo priznati to vlogo te vodilne agencije. Treba je reči, da ta osnutek ne bo dosegel stotne harmonizacije. Vedno bodo področja, eh, kot naprimer nalepke ali pa konkurenčnost in tako dalje, ker bodo še obstojale eh, določene oblike razlik in eh, je treba še vplivati na to, kaj bo predlagal, predlagal poslovni organ ki bo igral vodilno vlogo. In še zadnja točka, to je položaj agencij za eh, varstvo podatkov. Verjetno bo prišlo do oskih grl eh, za eh, nacionalne agencije za varstvo podatkov v mnogih državah članicah. Ko bo enkrat vrstvo, če bo člen 34 spred v tej obliki, bo prišlo do velikih težav. Eh, sicer je težko povedati, kako bo z eh, sodnim pregonom, eh, ko bo en organ se pritožil in sodno preganjal drugega. Tukaj mislim, da je treba še veliko storiti, pa tudi pečati in dokazila, so in potrdila so e, še odprta. Ta osnutek je tehnološko neutralen. E, podpiram e, pobudo Spirisa Dimitrosa, da bi Evropski parlament moral predvidevati klauzulo za prenehanje veljavnosti samodejno čez nekaj časa. Dobro, dobro je premisliti o tem, da ne bi samo evalvirali Vivarni pač pa tudi imeli možnost, da bi postopoma zadeve tudi same od sebe prenehale veljati, kot se imenuje Sunset Clause. Hvala lepa. Eh, prav lepa. Hvala, Aleksandr. Eh, sonce je posijalo v tvoj obraz, ko si govoril eh, in na to so se zaprle mm, te zavese in sonca ni več. Torej, naš naslednji govornik je Armin Dutin ki predstavlja o Evropski gospodarski in socialni odbor. Izvolite. Hvala lepa. Eh, govoril bom nemško. Nekaj sem prosojnic eh, pripravil in žal mi je, da zaradi časovnih omejitev tega nisem mogel pripraviti v angliščini. To sem napisal v nemščini in zato bom nadaljeval v nemškem jeziku. Torej, hvala lepa za vabilo. Eh, govoril bom iz stališča Evropskega gospodarskega in socialnega odbora. Sem član študijske skupine za uredbo. Um, nas niso vprašali o direktivi, zato tudi ni bilo študijske grupe v zvezi s tem. Govorim pa iz vidika zaposlenih. Veliko točk, ki jih bom sedaj omenil, se nanaša uh, na nekaj, kar je uh, tudi eh, sprejel EVSA. Torej, uh, Evropski odbor za gospodarstvo, torej Evropski gospodarski socialni odbor. Gospod eh, Dix in jaz se nisva dogovorila. Um, ene točke pa še nisem omenil in še ni um, Eh, ni bilo omenjeno, eh, varstvo podatkov mora imeti prednost pred drugimi zadevami, kot recimo svoboščene in prost pretok na eh, skupnem trgu. Direktiva iz leta 1995 predvideva, da stojijo. Stoji stvari druga ob drugi. In eh, kam pa bi prišli za temo varstvo podatkov, če od vsega začetka izhajamo iz take predpostavke. V Nemčiji namreč je odnos med eh, zvezdnim ustavnim sodiščem eh, pri štetju oseb prišel do zaključka, da Eh, pride, da je pravica do samo eh, odločbe prisotna. Prihajam iz Nemčije in ustavno sodišče ima izredno visoko pozicijo in tudi varstvo podatkov ima izredno visoko pozicijo. In, eh, odbor, torej Evropski gospodarski in socialni odbor je tudi to ugotovil v okviru Eh, tega je treba varovati podatke mm, tudi po členu 16.2a. Eh, ni dovoljeno, da se postopa obratno, pač pa v temelju je treba dati prednost eh, varovanju podatkov po tej liniji. Ähm, tudi strani eh, nemškega Eh, Nemške zveze sindikato smo sklenili, da eh, tudi z naše strani imamo predstavnike tam. Eh, torej, z njihove strani se močno kritizira pravni inštrument uredbe. Ne mm, iz načeljnih razlogov, pač pa po učinku. Več točk je bilo že na nizanih strani gospoda Majerja, naprimer, pa tudi gospod Diks je o tem govoril, kjer se jasno pravi, da pri določenih uredbah na nacionalni ravni je treba povedati, so še naprej veljavne in tukaj je zlasti treba jasno povedati, kako je za členom 82. Doslej eh, vidimo eh, predlog Evropske komisije v tem smislu, da načelno na vzgor eh, ni mogoče stremeti in se iz, in napraviti izjemo. Problem pa je, na katero sodišče se na koncu obrneš. E, ko se sprejme uredbo ali pa ko je bila sprejeta uredba, ker se določi e, raven varstva podatkov in e, ali je to Evropsko sodišče ali je lahko nacionalna sodišča še igrajo ustrezno vlogo, Nemško ustavno sodišče, je postavilo velike zahteve eh, na eh, varstvo podatkov. Na mesto uredbe bi bila boljša direktiva eh, za temo varstva podatkov. In s tem bi imeli na koncu dve direktivi, ne pa ene uredbe in eno direktivo. Najmanj pa bi morali če to ni možno, eh, da če recimo evropski zakonodajalec ne more sprejeti te odločitve od njega, odvisno kako bo s tem ravnal, torej če pa tega ne bo storil, da se je pa treba nujno v členu 82 formulirati v okviru uredbe. To je gospod Dik spravka razložil. Eh, namreč, eh, evropskim gospodarski socialni odbor eh, je treba, eh, mora, je rekel, da na vzgor je treba priti do boljših ureditev. Torej je mogoče, da je mogoče na vzgor pustiti stvari odprte. S tem, da eh, Če eh, osnutek dela z generalnimi klauzulami, recimo pri eh, zdravstvenih podatkih in drugih podatkih, tu je treba še eh, poskrbeti, da so stvari bolj jasno opredeljene. To, kar zelo pozdravljamo, je ureditev v zvezi z pristankom. Tukaj sem proti temu, kar je govoril gospod Majer. V mnogem soglašam z njim pri tem, pa ne. Komisija je po našem mnenju podala dobre predloge za uvodne izjave, eh, za uvodne izjave in sicer zaradi tega, ker v odnosih eh, pri zaposlovanju gre za odvisnost, torej ne gre za odnos na isti ravni, ampak gre za odvisnost zaposlenega. Zaskrbljenost spremljamo razpravo v delovni skupini sveta, eh, kajti ta to razmerje, ki ga je komisija predlagala, eh, se želi obrniti torej, in izničiti. Prišlo je do predlogov, eh, ki pravijo, če to neravnovesje eh, naredi nemogoče, da se da pristanek, no ja, takrat se pravzaprav omogoča izhod na zadnja vrata. In še ena tema je pomembna, namreč eh, varstvo podatkov eh, v podjetju. Očitno sem skočil predaleč. Ähm, äh, tema, da... uh, tema, Eh, pooblaščenca za varstvo podatkov v podjetju. Če imamo ureditev za 250 zaposlenih, eh, potem eh, bo nekaj izven področja uporabe. Ne vem, kako je zatem, če se večino zaposlenih izključi, to ni dobro. Namreč mi smo, to, mi smo izračunili na osnovi Eurostata, katere kategorije so v Evropi prisotne in če bi to sprijeli, bi pripeljalo do tega, da v Nemčiji 90 odstotkov eh, pooblaščencev odpade za eh, varstvo podatkov. Pripravlja se ureditev, ki pripelje do tega, da se pravzaprav eh, masika izniči. To ne more tako ostati in zelo jasno je treba opredeliti, da ostaja neodvisnost pooblaščenca ohranjena. In zelo jasno je treba opredeliti, eh, da ne pride eh, do poslabšanja pozicije pooblaščenca. Če pooblaščenec eh, opravi svoje delo, tako kot pri ljudeh, ki so v sindikatu ali v svetu delavcev, mora biti varnost teh ljudi eh, zagotovljena. Torej, da obstoja stalno, torej pravica do stalnega šolanja, nadaljnega izobraževanja in da so te varnost, eh, varovalke ohranjene. Sicer eh, se lahko reče, da to je nemško pravo, 20 oseb, ki se se ukvarja z obdelavo podatkov, lahko se pa meje postavi, ki se postavijo podobno na nacionalnih ravneh eh, kot eh, za zastopstvo interesov eh, v posameznih podjetjih tudi v Evropskem socialnem in gospodarskem odboru. Na to še posebne kategorije, kot zdravstveni podatki in podobno obstojajo vrzeli v predlogu uredbe za nas eh, mora biti jasno da zdravstveni podatki eh, za pripravo eh, odpuščanja ne smejo biti dovoljeni, pa tudi podatki o pripadnosti sindikatom in tako dalje, na to genetski podatki, biometrični podatki, na to različni vprašalniki in pa odvisnost od droge in alkohola in tako dalje. Protipravno pridobljeni podatki se ne smejo v postopkih uporabljati in tako dalje. Mnogo mnoge stvari v osnutku eh, uredbe niso eh, vsebo eh, vane in s tem se vračamo na vprašanje, kaj je boljše uredba ali direktiva. To bom preskočil, ker sem že presegal svoj čas. Za nas je tudi pomembno, da pravice eh, zastopnikov interesov ostanejo ohranjene v podjetjih. To je princip one-stop-shopa, torej vse na enem mestu ne sme pripeljati do tega, eh, da eh, pooblaščenci svoje vloge ne morejo v celoti izpolnjevati oziroma da se njihovo vlogo zožuje. Z ne sme biti možno, da se sedež koncerna pač nahaja v drugi državi in se s tem zmanjša eh, pravice pooblaščencev zaradi prenašanja eh, določenih pristojnosti. In eh, se lahko zgodi, da pač ni enako spodana v vseh državah članicah in zahtevamo odeležbo Evropskega sveta delavcev, če imamo opravka z čezmejnimi zadevami. Eh, na to um, pritožbeno pravo in um, pravica do tožbe. Tukaj moramo, bi, moramo imeti enakost pozicije. Eh, če gre za pravice delavcev, je treba tudi omogočiti um, pravico do tožbe strani um, organiziranih um, oblik sindikatov in podobnih. Na to bom to, kar je sedaj prez preskočil. E, torej, e, sedaj bom še zaključil e, določene privilegiji, o katerih je bilo govora, glede tega smo drugačnega mnenja kot drugi, ki so govorili pred mano. Ne vem, zakaj bi naj razlikovali med ljudmi, ki delajo v podjetjih z več ali manj kot 250 zaposlenimi, če govorimo o uh, malih in srednjih podjetjih in jih tako hvalimo, potem ne, ne smemo dovoliti, da bi se pravice uh, zmanjšala. Pa outsourcing velikih eh, koncernov uh, lahko pripelje do tega, da se. Uh, te določbe izniči in tukaj bi moral predložitelj spremeniti določena pravila. Hvala lepa. Hvala lepa za predavanje in sedaj eh, bom eh, predala Frederiku Brgeziju z Inštituta za informacijsko pravo Univerze v Amsterdamu. Prosim samo, eh, da se držite tih desetih minut, kajti ob 18.45 ne bomo več imeli prevajanja, ker imamo še nekaj vprašanj iz publike in bi želeli ta vprašanja še opraviti z tolmačenjem. Torej, gospod Brgezius. Good evening, ladies and gentlemen. Uh, dobre večer, gospe in gospodje, pozno je že in zato bom zadevo preprosto oblikoval, samo dve točki bom navedel, eno malo bolj tehnično, drugo pa zelo preprosto. Prva točka. Uh, Želel bi videti uh, opredelitev uh, osebnih podatkov malce spremenjeno. Uh, to pomeni, podatke uh, bi morali ohraniti v okviru uredbe, tudi če uh, podjetje ne želi. Uh, opredeliti z imenom neko uredbo. E, tole bomo morali o tem še govoriti malo bolj podrobno. Druga točka je pa preprosta. Ne zmanjšate zahteve e, za e, pristanek. V sedanji ureditvi je za to dobro poskrbljeno. V zvezi z prvo točko, ki je bolj tehnična, opredelitev osebnih podatkov, Eh, je najpomembnejša opredelitev pravzaprav. Če eh, neka, nek podatek ni osebni podatek, potem uredba ne velja. Ne vem, če lahko to preberete na eh, prosojnici, ampak eh, menim, da informacije, ki se jih lahko uporabi za to, da se določi osebo eh, v skupini, morajo biti tudi osebni podatki, torej se jih mora smatrati kot osebne podatke. To je trenutno že pravilno interpretirano v sedanji v sedanji zakonodali, že pet let se tako obravnava. Eh, kolikor vem, pa nobeno višja ali vrhovno sodišče ni dejalo isto. Zato bi bilo to treba v, uredi, v, v uredbi jasno predeliti. Um, ehm, zakaj uh, o tem govorim? Uh, nekaj primerov bom nanizal, da bom prikazal uh, relevantnost v praksi. Uh, veliko uh, dejavnosti za obdelavo podatkov, zlašti na eh, spletu, vodi do eh, zelo detaljiranih profilov posameznikov. Eh, družbe in podjetja pa ne želijo ali ne potrebujejo imena osebe za to, da bi izdelali detaljirane profile, ki jih ne bi bilo mogoče narediti pred 20 leti niti z imeni. Tipičen primer je naprimer, um, eh, obnašanje pri eh, reklamiranju, pri, eh, naprimer, eh, na Twitteru se lahko sledi določenemu obnašanju z kukijem ali pa eh, s tem, da se eh, v smartfonu eh, ugradi določen. Eh, identifier v naslednjih letih se bo to še bolj razdelalo. Ti profili so lahko izredno podrobni. Eh, včeraj sem recimo odkril podjetje, ki eh, je ponujalo 70 eh, tisoč podrobnosti za profil in po drugi strani se je reklo, da ni mogoče navezati imena na ta profil ne vem, tašnega, mm, takšnih javnosti ni mogoče prepovedati, ampak če je eh, to profilirani izven eh, dometa tega, te uredbe, potem eh, to ni primerno. In treba je pa zlasti zagotoviti transparentnost, pristanek, relativno varnost in tako dalje. In še ena prosojnica. ta oseba, eh, tukaj se vidi, da je oseba starejša, ima dve, eh, dva otroka, kje živi eh, in je vseeno brez imena, da zasluži 150-160 tisoč dolarjev in tako dalje, ve se, kakšen je poklic. Edino, kar manjka ali pa to, kar so odrezali, to je ime. Eh, s tem eh, bi mm, eh, to mislim, da bi morali tudi vključiti v uredbo. Brezimenski profil lahko izgleda takole. To se pogosto dogaja. Neko podjetje ima lokacijo smartfona, to se dogaja za smartfoni zdaj. V nekaj letih bo veliko proizvodov imelo že, že omogočalo nekaj takega. Če Eh, podjetje ve lokacijo, ne pa imena, eh, se lahko vseeno nariše eh, zemljevid te vrste. In lahko pripiše 70 tisoč atributov takemu profilu. Eh, bolje je, da uredba velja za nekaj takega in še enkrat sem povdaril, to ni prepoved, pač pa je eh, splošna transparentnost in proporcionalnost, ki bi eh, pri takih brezimenskih profilih veljala. To je pravzaprav konec moje prve točke, še majhna podrobnost mora biti korigirana, Eh, uvodna izjava 24 eh, opredeljuje profil, ki sem ga pravkar eh, omenjal in sicer ta, ta izjava govori o tem, da je treba paziti tudi na kukije, ki omogočajo tudi profiliranje. S tem se popolnoma strinjam, eh, ampak s tem, da bi črtali zadnji stavek, ki malce povzroča zmedenost eh, nekaj tednov pred eh, izdajo ali pa obja, objavljanjem sedanjega predloga so dodali ta stavek in besedilo obeseditev je malce zmedena in zaradi tega oziroma lahko vodi v zmedo, zato predlagam, da se ta stavek črta. To je male, malce tehnična zadeva. Pa še informacije, s, katerim, eh, s katerimi lahko eh, najdemo posamezno osebo. To ni revolucionarna stvar, člen 29 eh, in nekateri drugi, eh, drugi so že o tem spregovorili. Eh, o tem, ne zmanjšate zahteve za pristanek. E, trenutno se reče, pristanek mora biti svobodno podan. In jasno je, da mora biti pristanek e, izraz e, želje posameznika. Nekateri so dali predlog, da če je nekdo tiho, um, lahko to pomeni eh, pristanek, a nasplošno tudi v, eh, v, na spletu, ampak v sedanjem predlogu to ne deluje in jaz mislim, da bi moralo uh, tako tudi ostati. Uh, če ostanejo zahteve takšne um, in so zadeve skrite na koncu, na dnu strani in jih eh, klikneš, eh, Eh, pomeniš, eh, pomeni, da si pristal na nove pogoje. Eh, to je dejansko citiranje. To pod sedanjim predlogom ne, ne bi smelo delovati in tudi ne deluje sedaj. Torej, zahteve ni dobro zmanjševati, ohranite jih takšne, kot so. In v eh, Eh, izjavi 26 se eh, pravi takole. Eh, Mok in neaktivnost se ne more smatrati za pristanek. Tako naj tudi ostane. In torej prva točka je bila malce bolj zapletena. Informacije, ki so se lahko uporabi za to, da se najde osebo, mora ostati v tej uredbi, v okviru uredbe. In druga točka, ne eh, znižujte možnosti za eh, pristane, kajti sedanja opredelitev je zelo dobra. Hvala za vašo pozornost. Če sedaj ne bo mogoče razpravljati na, tukaj v dvorani, eh, sem rade volje pripravljen preko e-maila, preko spleta z vami razpravljati. Hvala lepa. Frederick, for... Hvala lepa, Frederik, za zelo zanimive misli za nas vse. No, sedaj eh, imate poslušalci priložnost, eh, da sprašujete najprej eh, gospod Konstantin van Noc eh, iz Nemškega Bundestaga, največ dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Hvala lepa za zanimive eh, informacije. Na kratko, tudi zaradi časa, najprej bi rad izredno povedal, da pozdravljamo eh, dejstvo, da se uredba nanaša tudi na zunaj evropska podjetja in za tako imenovana družabna omrežja in Facebook eh, je to nujno potrebno in pomembno. In eh, glede tega imam vprašanje gospodu Diksu. Kako gledate vi na dosedanje uh, ureditve o pripravi profila in ali bi se tu dalo še kaj popraviti? Predlagam, da najprej zberemo vprašanje in na koncu bi imeli en krok odgovorov na slednji iz Nemškega bundestaga, gospod eh, Gerald Reichenbach. Hvala lepa. Naj, najprej povem, da tudi jaz menim, kot je še bilo večkrat izpostavljeno, da eh, varstvo podatkov, eh, ki izhaja iz eh, varstva osebnosti ne sme biti pravzaprav nekaj, kar bi stalno tehtali in merili za pravico do uh, uh, prostega pretoka. Dosti krat se ironično reče, da eh, je sicer dostojanstvo človeka nedotakljivo, ne pa poslovni model. In mislim, da morajo sindikati tu na tem področju biti tudi zelo uh, aktivni, kajti na, uh, vrst, na področju priprave profila se marsikaj dogaja, kar mnogi niti ne vedo. In, uh, česar človek brez velikega tehničnega znanja niti ne more razumeti. In sedaj pa moje vprašanje, kako gledate pravzaprav na prihodnost? Eh, to je vprašanje gospodu Bergoeziusu. In do eh, v preteklosti smo imeli druge modele, naprimer vedensk, koji targeting eh, potem pa se anonimizira s pseudonimi in podobno. Ali je to eh, možno pravzaprav na ta način zagotavljati varstvo podatkov, da se pač eh, podatke anonimizirajo ali pa zbirajo pod nekim pseudonimom? v Evropi imamo najrazličnejše socialne pravne razmere, potem eh, marsikaj vpliva tudi na področje delovnega prava in v uredbi pravzaprav moramo pač predvideti neko osnovno linijo, omogočiti pa odstopanje na vzgor, na vzgor, naprimer to velja tudi za vprašanje soglasja. V Nemčiji je soglasje za odstopanje na vzgor vedno možno in to se mi zdi zelo smiselna linija. Na ta način tudi upoštevamo nacionalne eh, razlike, hkrati pa ne zmanjšamo obstoječe zaščite. Thank you very much. And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 besede gospoda Dutina, gospoda Diksa in tudi predstavnika nemškega Bundestaga. In povedati, da je ured bo treba še vedno zapisati kaj bolj jasnega. In sicer v smislu, da se za delavce ohrani nacionalna zakonodaja, če ta zagotavlja višje standarde od e, evropske. In to zato, da se izognemo morebitnim e, sporom, ki lahko iz tega nastanejo in ki lahko privedejo do postopkov pred upravnimi sodišči. Namreč doktrina na področju delovne zakonodaje je taka, da eh, so pogosto kolektivne pogodbe na višji ravni in kot evropska ali druga nacionalna zakonodaja in zato morajo predpisi iz take zakonodaje, če zagotavljajo više eh, standarde, eh, obveljati. To ni v nasprotju z, s cilji evropske zakonodaje. Namreč na področju zaščite delodajalcev uh, je to zagotovljeno in se mora kot tako ohranjati. Hvala lepa. Imamo še dve prijave. Prosim, da ste kratki. Najprej kolegica Batet, socialistka iz Španije in potem pa sledi še gospa Sipel. Muchas, muchas gracias. Eh, creo que ha sido un panel. Eh... Najlepša hvala. Mislim, da je to dejansko izredno zanimiva razprava in hkrati tudi zelo koristna, saj se tako bolje seznanimo z nemškim stališčem, glede na to, da so nemški predstavniki tukaj v velikem številu. Um, v odziv na to, kar je povedala gospa Mann, tukaj smo opazili nekaj razhajanj glede upoštevanja zasebnosti v socialnih omrežjih in mislim, da se lahko softver, ki se za to uporablja, tudi izboljša. Čeprav zaradi napake ni odprt vsem in je za nekatere težje dostopen, so tukaj možne tehnične izboljšave, ki bi to omogočile. In hkrati se mi to zdi izredno pozitivno za uporabnike, saj se jim lahko zagotovi večja pravna varnost in boljša zaščita njihove zasebnosti. Drugič, ravno tako mi je bilo zelo všeč razmišljanje predstavnika eh, socialnega in ekonomskega mm, odbora v zlasti v zvezi z malimi in srednjimi podjetji, ki predstavljajo kot v Španiji primer zelo visok odstotek, zlasti 90, no, v Španiji je to 90 odstotkov vseh podjetij, kar pomeni, da bi v primeru izključenosti teh podjetij mm, bil izključen izredno velik delež gospodarskega tkiva. Poleg tega je treba pa upoštevati tudi druge vidike. Naprimer, um, privatna klinika, ki lahko zaposluje samo pet oseb, ima pa v rokah izredno občutljive podatke, ki jih mora obdelovati in zato je treba pri uh, malih in srednjih podjetjih biti izredno pozorni. Potem pa uh, gospod Federik iz uh, Univerze v Amsterdamu. Eh, res ste se dotaknili nekaj ključnih točk, saj se tukaj predvsem zauzemamo za zaščito in pravno varnost evropskih državljanov. Hvala. Ja, dank, Hvala lepa. Eh, na kratko, če odpade soglasje pri delavcih, je to absolutno pravilno, kajti vsi ti primeri, ki so bili imenovani, se ne zgodijo samo v korist delo jemalcev. To pomeni, da se tu zbirajo podatki, ocenijo se ti podatki in se dajo naprej. Eh, in včasih delavci eh, ne upajo zavrniti te ponudbe, ker se bojijo slabosti in menijo, da je bolje dati eh, to soglasje. Torej, proč zbiro birokracijo in za božjo voljo nobenih stroškov za podjetja. To zahtevo refleksno slišimo vsakič, ko uh, se predlaga nova uredba in vsi za mizo potem kimajo z veliko razumevanja. Zakaj pa nihče ne govori o tem, da je čedalje več birokracije in stroškov za državljane, kajti če jaz hočem zaščititi svoje podatke, potem bi cel ljubi dan počela samo to. Pri Facebooku moram seveda zavarovati uh, svoje podatke s tem, da moram vse natančno prebrati. Potem, ko grem v trgovino, uh, moram biti pozorna na to, da ko plačam s kartico, da ne bo tam spode nekje pisalo, s tem se dajete soglasje, da se uporabijo vaše podatke. Potem, če online kupujem, seveda moram tudi eh, natančno prebrati pogoje in kaj se zgodi, ko plačam s kreditno kartico. Torej, nikjer ne bi videla konca tega preverjanja in to je pa nekaj samoumevnega in uh, to pomeni nič birokracije za podjetja, vendar stroški dobro v življenju nič ni za stone in tudi varstvo podatkov nekaj stane. Vendar mislim, da smo to danes že nekaj slišali v tem smislu. Varstvo podatkov je lahko tudi konkurenčna prednost in danes jutraj smo govorili o tem, da varstvo podatkov ni neko uh, poročilo o lepem vremenu, če bo pač lepo vreme, bomo kaj naredili in ko bo težko, bomo pač nehali. Varstvo podatkov spada med temeljne pravice državljanov in treba je to, tudi plačati. In potem pa še nekaj, tu je pa nova razprava. E, ni nam očitno težko naprtiti e, državljano više stroške oziroma e, manjše prihodke, se pravi manjše plače. E, mislim, da imamo tu e, veliko neravnovesje med e, potrošniki in podjetni. Hvala lepa, sedaj bomo dali še govornikom možnost, da odgovorijo na ta vprašanja. E, ni jim treba odgovarjati na vse, samo na tista, ki se eh, jim zdijo relevantna. Z leve na desno, prosim. Jaz bi odgovoril na eno vprašanje in sicer vprašanje o tem, kaj s prihodnostjo. E, torej, eh, upam, da sem pravilno razumel e, vprašanja. E, torej, govorili smo o teh e, brezimenskih profilih in kako je s prihodnostjo. Torej, če ne govorimo zakonodaje, temveč o praksi, potem menim, da bodo ti profili e, nekaj normalnega, običajnega, vsaj čez deset let. Se pravi, če govorimo o prihodnosti tehnologije, potem bo to tudi velik del procesiranja podatkov, kako pa je potem zakonodajo. Menim, da je laže Eh, urejati stvari, če bomo pač dodali ta stavek o single out, se pravi prepoznavanje, izločevanje, eh, določanje. Eh, mislim, da bi pač tak pristop lahko pomagal pri reševanju prihodnosti. Da, povsem na kratko v zvezi z vašo pripombo oziroma pripombo poslanca iz Polske. Ne me razumeti napak evropska ureditev lahko pomagati minimalnih standardov, ki naj veljajo eh, za vse. Vendar politična točka, ki sem jo jaz navedel, je, da ne moremo preprečiti, da da ne smemo preprečiti, da bi posamezne države imele boljše ureditve. Se pravi, posledice ne sme biti, da se spodkopavajo z evropsko redbo obstoječe boljše ureditve v državah članicah. E, to je pač e, politična točka. Mi ne pravimo, nočemo ureditve na ravni Evropske unije. Morda je to tudi zaradi uh, tolmačenja, ne vem. Vendar uh, za to gre če sem vas pravilno razumel. E, in v zvezi s pripombo španske e, poslanke, torej e, temo je treba še natančno preučiti, tudi nemška Eh, eh, zakonodaja ni statična. Tu imamo določene kriterije, ki so odvisni od ose, števila oseb. Se pravi, imamo podjetja, ker je več izmenjave podatkov, imamo podjetja, ker je manj izmenjave podatkov. To bi bil, na primer, predlog, da se nekoliko približamo taki vrsti zakonodaje. Ali pa. Eh, To je tudi razprava iz eh, e-, ekonomsko-socialnega odbora, to je predlagala avstrijska stran. Eh, tu so pač rekli, eh, določena pravila veljajo za oblikovanje eh, delavskega zastopstva in to lahko pravzaprav uporabimo tudi za eh, pooblaščence va, za varstvo podatkov v podjetjih. Hvala lepa. Rada bi samo omenila, da se sedaj ustavlja tolmačenje. Sedaj. No, vas so še, vas so še tolmačili.